Good afternoon. Please be welcome. Dobar dan, dobrodošli. Prosim, posedite se. in izrekamo tudi najlepšo dobrodošlico obema sekretarjema švedskega predsedstva, ki sta nas počastila svojim obiskom. Gre za 27. točko dnevnega reda, priprava štokholmskega programa na področju svobode, varnosti in pravosodja. Gre za ambiciozni štokholmski program, ki sledi predhodnima programa iz Tampereja in iz Haga na področju pravosodja in varnosti. In eh, zelo nas zanima, kaj nam bosta povedala najprej sekretar Magnus Graner, ki je pristojen za pravosodje in notranje zadeve, potem pa bomo predali besedo še gospe Mino Jungren, ki je pristojna za azil in migracije. Izvolite. Tak, Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani člani in članice odbora Libe, najprej naj se vam zahvalim, da ste me povabili, da vam spregovorim o pripravah švedskega predsedstva in o tem, kako se bomo lotili štokholmskega programa. Sprejetje novega petletnega štokholmskega programa predstavlja nadaljevanje predhodnega haškega programa in je ena naših najpomembnejših nalog. Veselimo se eh, zanimive in eh, pestre jeseni. Eh, skupaj s kolegico Ljungrenovo sva v mesecu septembru imela veliko pogovorov s predstavniki držav članic, ki so obiskovali Štokholm, da bi se pogovarjali o štokholmskem programu. Ti dvostranski pogovori so bili zelo koristni in so nam dali dober pregled nad stališči in mnenje držav članic. Uh, vtis, ki sem ga sam dobil, Eh, med pogovori je, da obstaja splošen dogovor o smeri našega prihodnjega sodelovanja. Naloga nas kot predsedstva je, da sedaj upoštevamo ta stališča in da jih vključimo v osnutek programa, ki ga bomo predstavili in se o njem pogajali letos jeseni. Ob koncu oktobra bo švedsko predsedstvo predstavilo prvi, eh, torej izhodišnji osnutek besedila, potem pa bodo sledili intenzivni pogovori, ki bodo pripeljali do sprejetja na vrhu decembra. V tem procesu bo Evropski parlament seveda zelo pomemben akter švedsko predsedstvo, se je že sestalo z odbori Evropskega parlamenta in veselimo se nadaljnega dobrega sodelovanja, kot je načrtovano v času jeseni. Zelo nas zanima, kakšna so stališča in prednostne naloge parlamenta v tem programu in eh, pričakujemo tudi vašo resolucijo, ki naj bi sledila novembra cilj švedske vlade je, da naj bo štokholmski program ambiciozen, eh, da naj bi bil uravnotežen in vseboval dolgoročni pogled. Eh, ambiciozen pomeni, da naj bi odražal eh, velik pomen, ki ga Evropska unija pripisuje sodelovanju na področju pravosodja in notranjih zadev za prihodna leta. Pravimo, da mora biti usmerjen dolgoročno, ker mora biti eh, naš cilj, da dosežemo učinkovito okrepljeno sodelovanje, ki bo trajalo dlje kot teh pet let, ki jih pokriva program. Ravno tako pravimo, da mora biti program uravnotežen, kar pomeni, da mora vzpostaviti ravnovesje med eh, ukrepi represivne narave in med ukrepi, ki ščitijo celovitost posameznika in temeljnih pravic. Izhodišče za naše delo mora biti perspektiva državljanov, naše prihodnje delo uh, mora biti dobro sprejeto tudi pri ljudeh, ki pravzaprav sestavljajo Evropsko unijo in mora prinesti neko dodano vrednost za njihovo vsakodnevno življenje. In to je tudi nekaj, kar so v času bilateralnih pogovorov države članice vedno znova poudarjale. Eh, ko razmišljamo o tem pogledu državljanov, je zelo pomemben boj proti kriminalu. Uh, naši državljani pričakujejo, da bo eh, sodelovanje znotraj Evropske unije olajšalo ukrepe za boj proti čezmenemu kriminalu. Ljudje pričakujejo tudi svobodo in pravico. In eh, naša prizadevanja, da bi dosegli varnost, Eh, ne smejo iti na stroške celovitosti posameznika ali pravice do zasebnosti. Ravnovesje med ukrepi za doseganje varnosti in ukrepi za zagotavljanje spoštovanja pravic posameznikov morajo iti z roko v roki. Kar zadeva boj proti čezmejnemu kriminalu, in eh, prizadevanjem za večjo varnost. Na tem področju se soočamo z velikimi izzivi trgovina z drugami, trgovina z ljudmi, terorizem. Tu so eh, pojavi, ki so postali stalnica na naši celini, ravno tako pa se moramo boriti proti novim vrstam kaznjivih dejanj, naprimer eh, kaznjivim dejanjem na internetu. Sporočilo komisije omenja celo vrsto uh, eh, kaznjivih dejanj, ki morajo postati prednostna naloga, uh, ko bomo uh, opredeljevali naše metode in naše cilje na kazenskem področju. Govorimo o terorizmu, trgovini z ljudmi, spolnemu izkoriščanju otrok, trgovini z drogami. Uh, kriminal v eh, informacijski tehnologiji, ponarejanje, gospodarski kriminal in korupcija. Vse to so kazniva dejanja, ki zahtevajo sodelovanje na ravni Evropske unije. In zelo pozitivno je, eh, da se zdi, da se države članice glede teh prednostnih področji strinjajo. Organiziran kriminal v Evropi ne upošteva meja med našimi državami in eh, prav zato ne moremo dovoliti, da bi nacionalne meje ali eh, meje med pristojnostmi posameznih organov preprečile, da bi se skupaj borili proti tem pojavom priča smo porasti čezmejnega sodelovanja, vendar moramo eh, nadaljevati z našimi prizadevanji za to, da bi dosegli sodelovanje med policijami in sodelovanje na področju pravosodja. Potrebujemo skupne rešitve za skupne probleme, dobro razvito policijsko sodelovanje med državami članicami, vključno z učinkovitimi sistemi za izmenjavo informacij in izkušenj in dobro delujočimi delovnimi metodami predstavljanja predstavljajo podlago za naš boj proti tem pojavom. Kar zadeva operativno sodelovanje. V naših dvostranskih pogovorjih so številne delegacije ponudile svojo podporo za večjo vlogo Evropola. Številne države članice vidijo v Evropolu pomembno orodje za lažje čezmejno policijsko sodelovanje znotraj Evropske unije. Uh, Europol lahko predstavlja temelj evropskega policijskega sodelovanja. Ravno tako pa lahko ima tako vlogo tudi v širšem mednarodnem kontekstu. Jutri bo predsedstvo v sodelovanju z Europolom organiziralo izredni ministerski sestanek v Hagu, kjer bodo potekali pogovori o vlogi Europola in o njegovem potencialu. Eh, tudi člani odbora Libe so dobrodošli na tem zasedanju. Pomemben del čezmejnega eh, sodelovanja pa je tudi Eh, boj proti kriminalu z izmenjavo informacij. Nacionalni policijski organi včasih posedujejo informacije, ki jih mora med seboj izmenjati in eh, vse to poteka v okviru pravnega sodelovanja. Eh, in to je nekaj, kar lahko izboljšamo s tem, da standardiziramo izmenjavo informacij in zagotovimo, da bo ta bolj učinkovita. Istočasno pa je potrebno poskrbeti za to, da izmenjava informacij spoštuje kriterije in zahteve zaščite podatkov in zaščite celovitosti ter da se informacije zbirajo za specifične namene in se ne hranijo tle, kot je potrebno. Ravno tako moramo spoštovati celovitost posameznika eh, pri tem početju. To ni nemogoča naloga, prav nasprotno, tu je nujnost. V naših dvostranskih pogovorjih so številne države članice podarile težave in pa tudi eh, pomen medsebojnega zaupanja pri uporabi tovrstnih upravnih sistemov in eh, pripričan sem, da bomo uspeli doseči dogovor o pogojih, ki morajo veljati za to sodelovanje. Gre za zaupanje med nacionalnimi organi pregona, hkrati pa gre tudi za to, eh, kakšno je zaupanje državljanov v ukrepe, o katerih se odločamo organi držav članic mor, uh, eh, morajo uh, biti sposobni zanesti se eden na drugega in uh, uresničevati uh, odločitve in sodbe eden drugega, ukrepi za izgradnjo zaupanja. Uh, in prizadevanja za boljše usposabljanje ter programi izmenjav so le eden od načinov, kako lahko izboljšamo medsebojno razumevanje. Gre za nekakšno eh, izmenjavo po, nač, po principu Erasmus za sodnike in policiste. Morda najpomembnejši ukrep za večje zaupanje pa je jamstvo, ki ga lahko ponujamo državljanom, kar zadeva določene minimalne standarde in kar zadeva eh, pravičen pristop do teh težav. Gre za pravice, ki jih posameznik uživa v mm, kazenskem postopku, ne glede na to, ali eh, je ta oseba storilec ali pa žrtev. Pomembno je, da dosežemo dogovor o skupnih minimalnih pravicah in jamstvih, ki veljajo za kazanski postopek. Potrebujemo eh, mehanizme za zaščito pravic posameznikov, hkrati pa moramo zagotoviti tudi pravno gotovost. Države članice naj bi torej dosegle dogovor o Eh, nekem urniku, časovnici glede eh, pravic in korakov, ki jih bo potrebno sprejeti na te poti. Skratka, gre za konkretne ukrepe, konkretne instrumente, ki bodo prinesli dodano vrednost našim državljanom. Prvi korak na tej poti je skupen instrument za tolmačenje in prevajanje, ki upamo, da bo sprejet v kratkem. Istočasno Eh, moramo zagotoviti pravice eh, za tiste, ki so v Evropi obtoženi, hkrati pa eh, moramo ustrezno obravnavati tudi žrtve kaznjivih dejanj. V Evropski uniji je zdaj veliko mobilnosti, eh, veliko ljudi potuje, kar pomeni, da so državljani tudi bolj podvrženi kaznjivim dejanjem v drugih državah članicam kot v preteklosti. In eh, zato je še toliko bolj pomembno, da ljudje lahko računajo na podporo in pomoč ter na relevantne informacije v jeziku, ki jih razumejo, če postanejo žrtev kaznjivega dejanja v Evropski uniji. Žrtve kaznjivih dejanj morajo dobiti podporo in zaščito pred, med in po eh, koncu sodnih postopkov. Vem, da eh, so to zadeve, na katere je parlament v preteklosti že opozarjal, da gre za vaše prednostne naloge in zato upam, da lahko računam na vašo podporo in na vaše konstruktivno sodelovanje pri krepitvi pravic žrtev kaznjivih dejanj v Evropi. To so torej tista ključna vprašanja, s katerimi se ukvarja Švedska in ki so jih izpostavile tudi druge države članice v zvezi s štokholmskim programom. V zaključku naj še enkrat povdarim, da res upam, da bomo lahko tesno sodelovali z Evropskim parlamentom in z odborom Libe, še posebej v prihodnjih mesecih. Hvaležen sem za vašo pozornost in se veselim vaših komentarjev. Z veseljem pa bom odgovoril tudi na vaša vprašanja. Še prej pa predajam besedo kolegici Mini Ljungren, ki je državna sekretarka in bo z vami delila nekaj misli v zvezi z azilom in vprašanji preseljevanja. Najlepša hvala, gospod Graner, gospod Ljungren. Herr Odvarande. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani člani in članice odbora Libe. Zelo me veseli, da sem danes tukaj kot predstavnica švedskega predsedstva in da vam lahko predstavim naše delo na štokholmskem programu. Eh, pred kakim mesecem je eh, ministrica za pravosodje Eh, in pa tudi minister za preseljevanje. Torej oba sta bila tukaj in sta vam spregovorila o naših načrtih in oba sta podarila tudi, kako pomembno je sodelovanje z Evropskim parlamentom na tem področju, ki je za vse nas tako zelo pomembno. In eh, naš današnji sestanek pravzaprav predstavlja nadaljevanje teh pogovorov. Kot je povedal minister Bilstrom, je eh, zanimanje državljanov za to področje zelo pomembno. Na švedskem smo imeli razpravo o štokholmskem programu, ki je potekala preko obi, eh, tradicionalnih medijev, pa tudi preko blogov eh, na ravni političnih skupin in prostovoljnih organizacij. In zelo nas je veselilo, da je bila udeležba tako številna, saj naj bi ta program eh, bil odziv na interese državljanov. Sama se bom osredotočila na azilne in migracijske vidike štokonskega programa, pa tudi na vizume in svobodo gibanja. Kot je že bilo povedano, je ena od najpomembnejših nalog našega predsedstva priprava novega strateškega programa za področje svobode, varnosti in pravosodja. Program bo eden od najpomembnejših usmerjevalnih dokumentov na tem področju za prihodna leta. Naš cilj je, da bo to delo pripeljalo do programa, ki bo prinesel bolj varno, bolj odprto Evropo, kjer bomo spoštovali pravice posameznikov na področju azila in preseljevanja se je v, v Evropi v zadnjih letih zgodilo marsikaj. Torej ne začenjamo z, eh, od začetka, imamo zakonodajo o skupni politiki preseljevanja in skupnem azilnem sistemu. Eh, večina ukrepov, ki eh, so omenjeni v haškem programu, je že bilo izvedenih ali pa so na dobri poti in eh, to je nekaj, kar nas lahko veseli. Evropski parlament igra vedno večjo vlogo v tem procesu eh, že vse od leta 2004. Poleg tega je Evropski svet sprejel Evropski pakt o azilu in preseljevanju v lanskem letu. In s tem paktom so se države članice zavezale, da bodo imele pravične, učinkovite in usklajene politike uh, kot odgovor na izzive, ki so vezani na preseljevanje. Sprejetje tega pakta je dalo nov politični zagon temu področju. naj vas spomnim, da ta pakt pravzaprav ne predstavlja eh, končnega cilja, ampak gre za del tistih temeljev, na katerih naj bi stal novi program. Usporedno s tem je komisija lani izvedla tudi široka posvetovanja, v katere eh, so bili vključeni nacionalni parlamenti, nevladne organizacije, državljani in tako dalje. Skratka, veliko ljudi je dobilo priložnost, da je povedalo, kakšno je njihovo mnenje o tej politiki za prihodnost. In eh, zdaj je čas, da nadgradimo to delo in uh, na podlagi tega izdelamo štokholmski program. Komisija je junija predstavila svoje sporočilo, ki je tudi eden od pomembnih prispevkov in o tem sporočilu so razpravljali tudi julija na svetu PNZ v Štokholmu. In eh, kot gospod Graner imam tudi samo vtis, da obstaja načelni dogovor o um, temeljni usmeritvi tega sporočila eno od izhodišč v sporočilu komisije, ki ga je pomembno upoštevati in ki je bilo izpostavljeno tudi na ministerskem sestanku v Štokholmu, je, da so dobro upravljane migracije lahko pozitivne za vse, ki so vključeni in to velja za posamezne države članice, pa tudi za Evropsko unijo kot celoto. Uh, prav tako pa to velja tudi za države izvora in e, posamezne priseljence. Če torej želimo uresničiti cilje Lizbonske strategije in poskrbeti, da bo Evropa postala konkurenčno in dinamično gospodarstvo, potem bomo najverjetneje morali odpreti svoje meje za večje priseljevanje delovne sile. Če nič drugega, že samo zaradi demografskega izziva, s katerim se sooča Evropa. In čeprav se trenutno nahajamo v gospodarski krizi, moramo upoštevati, da naj bi program veljal za obdobje petih let in da se bo gospodarska situacija v tem obdobju spremenila. Zato moramo že zdaj predlagati reforme, reforme, ki so potrebne za to, da bo Evropska unija lahko pritegnila tisto strokovno znanje in sposobnosti, ki jih bo v prihodnosti potrebovala. Ko si bo gospodarstvo pomoglo, eh, bomo morali biti sposobni odgovoriti na novo povpraševanje. Države članice se strinjajo, da mora program odgovoriti na vprašanje o tem, kakšna naj bo skupna politika priseljevanja in kako naj dosežemo kar največje pozitivne učinke priseljevanja, tako eh, z gospodarskega kot socialnega vidika, ter tako znotraj Evropske unije kot v tretjih državah. Države članice bodo tiste, ki bodo določile, eh, koliko migrantov bo dobilo dostop do trga delovne sile obstaja dogovor eh, o tem, da morajo države članice eh, se med seboj usklajevati, ko gre za boj proti nezakonitemu priseljevanju. Potrebujemo učinkovito politiko vračanja, ki je podlaga za to delo. Hkrati pa je to tudi eh, nujen element za verodostojnost evropske politike priseljevanja. Tukaj v tem kontekstu je pomemben akter tudi Frontex, o tem ni nobenega dvoma države članice si želijo, da bi bil Frontex močnejši, vendar pa krepitev Frontexa predstavlja samo enega od številnih ukrepov. Večje sodelovanje z državami izvora in transitnimi državami je prav tako zelo pomembno. Potrebno je razviti eh, Eh, in nadgraditi razvojno sodelovanje, zato da bomo ustvarili stabilnost in vzdržnost. V boju proti nezakonitemu preseljevanju moramo najti neko ravnovesje, tako da varnostni ukrepi eh, ne bodo eh, šli na stroške zakonitega preseljevanja ali pa um, manjšega dostopa prosilcev za azil do azilnega postopka. Seveda obstajanje tveganja, da otroci prihajajo brez spremstva odraslih in to tveganje moramo zmanjšati. Skratka, štokonski program mora vsebovati vodila za Evropsko unijo, da bomo bolje nadzorovali nezakonito priseljevanje in hkrati ohranjali to nujno ravnovesje. Države članice so eh, izpostavile tudi načela solidarnosti in delitev odgovornosti migracijski pritiski, s katerimi se sooča Evropska unija, predstavljajo izziv za vse nas in potrebujemo celosten pristop, ki bo vzdržen tako dolgo kot eh, kratkoročno. Potrebujemo ukrepe na različnih področjih, razmišljati moramo o globalnem pristopu k preseljevanju, kar vključuje tudi predloge za to, kako lahko. Eh, politika ponovnega sprejema postane bolj učinkovita. Svet zdaj razmišlja o tem, da bi na Malti izvedel pilotski projekt, katerega cilj bi bil eh, porazdelitev posameznikov, ki so dobili mednarodno zaščito po vsej Evropski uniji. In izkušnje iz tega projekta bomo upoštevali tudi pri oblikovanju štokomskega programa. Uh, kajti cilj je poda, pokazati večjo solidarnost z državami članicami in tudi tretjimi državami, ki so najbolj podvržene migracijskim pritiskom ali ki eh, doživljajo poseb, posebno veliko breme v svojem azilnem sistemu. Eh, cilj skupnega azilnega programa ostaja, izhodišče tukaj pa mora biti, da posamezni prosilci za azil lahko računajo na enako obravnavo v tem postopku, ne glede na to, v kateri državi za azil zaprosijo. Na sestanku v Štokholmu so države članice povedale, da je potrebno razviti skupni azilni sistem, zato da bomo lahko bolj učinkoviti in da bomo tudi povečali dostopnost azilnega sistema. Hkrati pa potrebujemo tudi več usklajevanja v procesu sprejemanja odločitev. Uh, E, ena od najpomembnejših točk za doseganje tega cilja pa je učinkovito praktično sodelovanje. Še eden od vidikov skupnega azilnega sistema je zunanja razsežnost. In tukaj imam v mislih predvsem uh, ponovno naselitev uh, Eh, prosilcev za ozil in beguncev iz tretjih držav. Tu so pogosto ljudje, ki eh, potrebujejo zaščito, vendar ne morejo sami na varen način doseči Evropske unije ali kakšnega drugega varnega območja. To so ljudje, ki so ujeti v Eh, begunskih taboriščih in eh, nimajo nobenih jamstv za svojo prihodnost. Tako Evropska unija kot eh, visoki komisarjat za begunce lahko naredijo veliko za te ljudi, naprimer s tem, da jih vključijo v programe ponovne naselitve. Pred kratkim eh, smo dobili tudi nov predlog programa za eh, ponovno eh, naselitev in veliko držav članic si želi, da bi se to odrazilo tudi v Štokholmskem programu programu. Predsedstvo upa, da bomo jeseni eh, lahko pod, eh, intenzivno sodelovali s parlamentom na tem področju, tako da bomo lahko kar najhitreje spostavili program ponovne naselitve. Spoštovani poslanci in poslanke, kot je povedal državni sekretar gospod Graner, smo se V mesecu septembru v Stokholmu se stali s predstavniki držav članic in z njimi razpravljali o prihajajočem štokholmskem programu. Na teh sestankih so eh, predstavniki držav članic eh, nadgradili tisto, kar so povedali njihovi ministri Julija in so povdarili, da je zelo pomembno imeti konstruktivno oceno zakonodajnih mehanizmov in programov. Naš cilj je izboljšati izvajanje in eh, dobiti tudi boljše ideje o tem, kako, kakšna je dejanska potreba po novih predlogih. Najprej moramo preučiti tisto, kar že imamo, preden lahko naredimo korak naprej. Številne države članice so povdarile tudi pomen praktičnega sodelovanja za izgradnjo zmogljivosti v Evropski uniji. Pomembno je, da imamo Evropski podporni urad za eh, področje azila. To so podarile številne države članice. Krati pa so podarile tudi, da je zelo pomembno vključiti pravne in eh, notranje zadeve eh, v zunanjo razsežnost, torej v naše zunanje odnose med neformalnim ministerskim sestankom v Štokholmu in v okviru dvostranskih pogovorov. Smo torej izbirali vse te komentarje, ki jih bomo upoštevali pri razvoju štokholmskega programa, zato da bi se kar najbolje odzvali na potrebe in oblikovali ambiciozen program, ki bo imel jasne prednostne naloge. Tak je naš cilj. In še naprej si želimo odprtega, preglednega procesa, v katerem bodo sodelovali vse države članice, institucije in drugi ključni akterji. Vemo, da je pred nami težka naloga in upamo, da bomo eh, jeseni imeli še številne plodne razprave z Evropskim parlamentom vaše delo je zelo pomembno za to, da bo naš program uspešen. Kaj ti končni rezultat mora biti tak, da ga bomo lahko podprli vsi in to velja tako za svet kot za Evropski parlament. Najlepša hvala. In pa seveda smo na voljo tudi za morebitne vprašanja in komentarje. Hvala lepa, gospa Ljungren. Vemo, da je ambiciozni štokholmski program ključnega pomena za delo odbora Libe in zato, da obveljali zvonska pogodba. 20 poslancev se je javilo k besedi, tako da vas lepo prosim, da se omejite na maksimalno dve minuti. Prvi je gospod Buzutil. Eh, eh, Zahvaljujem se obema govornikoma za zanimivi predstavitvi štokholmskega programa. Govoril bom o skupni azilni politiki. Izpostavil bom nekaj točk v povezavi s tem prvič, kaj mora biti naš politični cilj na tem področju? Sam mislim, da mora biti ta cilj zelo jasen. Ta cilj mora biti skupna politika, o, skupna politika priseljevanja in azila, mora biti pravična politika in mora imeti trdne temelje pravična mora biti politika zato, ker mora resnično zaščititi tiste, ki si to zaslužijo. Pravična mora biti tudi napram tistim državam, ki nosijo nesorazmerno veliko eh, breme v tem pogledu. Prav tako mora spoštovati zakone in zaščititi tiste, ki si zaslužijo biti na evropskem teritoriju prav tako pa mora biti stroga do tistih, ki si ne zaslužajo biti na evropskem ozemlju. In uh, edini način je, da se te osebe vrnejo, vrnejo tja, kamor so prišle. Torej, govoriti moramo o politiki vračanja. Strinjam se s tem, da mora biti to politika prostovoljne vrnitve. Ehm, v različnih državah potekajo številni projekti, ki dejansko delujejo in tak, to vrstne projekte je potrebno okrepiti. Takšne zglede je potrebno razširjati. Saj je to lažje, prav tako je tudi bolj humano, če je oseba, ki mora biti vrnjena v svojo matično državo, eh, mora to narediti na prostovoljni bazi in ne zato, ker je v to prisiljena. Če prostovoljno vračanje ne deluje, pa moramo bolje usklajevati naše delo, eh, lahko organiziramo skupno podvračanje za te ljudi, eh, skupen prevoz za te ljudi. Torej tukaj je resnično potrebno sodelovanje ne samo v Evropski uniji, ampak tudi mednarodno sodelovanje. Tudi to je ključnega pomena brez sodelovanja eh, držav izvora ne bomo prišli nikamor. Tukaj si lahko pogledamo samo Turčijo in pa Libijo. Um, potrebno je mednarodno sodelovanje za to, da lahko spostavimo stik z temi državami. Razumem, da imajo svoje lastne probleme, ščititi morajo njihove lastne zunanje meje in pri tem jih moramo podpirati pomagati in moramo nadzorovati njihove zunanje meje. Prav tako si moramo ogledati eh, Ženevsko konvencijo, tako da bo visoki komisarjat Združenih narodov za begunce resnično dobro deloval, da bo lahko pregledal eh, ploš, prošnje za za uh, azil in pa moramo pogledati tudi uh, vidik uh, ponovnega naseljevanja. In potem še tretja točka. Revidirati moramo uh, mandat komisarjata, saj uh, vse do zdaj, uh, oziroma, oprostite, poslanec govori o Frontexu. Uh, Vse eh, vemo, da eh, države članice do sedaj niso izpolnjevale tistih nalog, ki jih Frontex pričakuje od njih. Prav tako se moramo odločiti tudi o vprašanju, ali naj ima Frontex svoja lastna sredstva. Vemo, da do sedaj Frontex ni imela svojih lastnih sredstev in zato tudi ta agencija ni mogla biti dovolj učinkovita. In ne na zadnje, celoten koncept solidarnosti in tukaj bom tudi končal. Torej, s tem bom zaključil. Zdi se, da v južnih regijah, eh, v južnih državah Evropske unije obstaja naslednje dojemanje. Te države menijo, da je od njih odvisno, ali želijo sprejeti priseljence, ki prečkajo uh, sredozemsko morje, menijo, da, uh, eh, i, da jih ne smejo poslati nazaj v izvorne države, da torej morajo prevzeti odgovornost na lastna ramena in eh, to ni solidarnost. Zato moramo izumiti takšne mehanizme solidarnosti da bomo lahko končno prevedli naše besede v dejanja. Hvala, gospod Buzutil. Naj vas opomnim na to, da je zgornja meja eh, časa za govor. Dve minuti, ne pet minut, ne štiri minute, ne tri minute. Dve minuti sicer ne bomo pravočasno končali. 20 poslancev bi želelo dobiti besedo. Naslednja je gospa Henis Plešert. Ja, eh, Hvala lepa. Ne bom tako dolga. govora je bilo o odpravljanju vrzeli na območju svobode, varnosti in pravice. In to se nanaša tudi na pravne sisteme držav članic. Trenutno menim, da če ni vzpostavljeno popolno zaupanje na obeh straneh in uh, to je tudi sporočilo, ki, jih, ki ga lahko razberemo iz dokumentov sveta spoštujem in uh, občudujem vaše ambicije, kajti medsebojno zaupanje je pomembno. Kar se tiče šefov vlad in držav, uh, saj bojo morali biti na, uh, strani, na naši strani, če bi naj vzpostavili ugodno sodelovanje. Kar se tiče sodelovanja na področju azila in priseljevanja, menim, da obstaja pomankanje solidarnosti med državami članicami in zato uh, se ne gibljamo v smeri skupne azilne politike. Ne glede na to, ali gre za strokovne ekipe na licu mesta, ali gre za sporazume o vračanju in tako naprej. In tudi, ko gre za vračanje ljudi v države, iz katerih so prišli, solidarnost bo morala postati prednostna naloga Sedaj pa še nekaj, eh, torej šele ko bomo prišli do podrobnosti, bomo lahko videli, koli, v kolikšni meri države članice resnično sodelujejo. Uh, torej, um, rok je bil sedaj preložen v leto 2012. Švedsko predsedstvo je v Štrasburgu povedalo zelo zanimive stvari o pravicah za uh, enakopravnih pravicah za vse, ampak eh, ko govorimo naprimer o, o homofobiji v Litvi, je eh, to zelo akuten problem. Eh, na svet sem naslovila številne, številne vprašanja v povezavi z homofobijo v Litvo. Svet pa mi je odgovoril, da o tem ne bo razpravljal. In to je škandal, to ni sprejemljivo. Države članice morajo imeti odprto razpravo o takšnih zadevah. Um, to, torej, vse urejamo, ko gre naprimer za izvoz eh, govedine v Rusijo ali pa kaj takega, ko gre za pravice eh, državljanov v državah članicah, pa nismo tako učinkoviti. Hvala lepa. Žal mi je, da imamo vedno tako malo časa in. Uh, kljub temu, da so se nekateri poslanci zelo temeljito ukvarjali s tokolskim programom, sedaj pa moramo biti hitri in jedrnati. Torej, eh, vsekakor hvala lepa obema govornikoma za predstavitev, hvala tudi za njihovo voljo, za to, da bi okrepili državlja, eh, pravice državljanov, zlasti tudi, ko gre za zaščito osebnih podatkov. Eh, nekaj točk bi postavil v ospredje. Po eni strani, eh, kakor sem dosedaj razbral iz programa, eh, je program dokaj splošno usmerjen pri krpljenju državljanskih pravic in eh, podrobnosti manjkajo. Tudi, ko gre za ocene, za evalvacije, so te relativno nekonkretne. Švedski parlament je ponovno jasno povedal, da je potrebna polna evalvacija pred eh, izvajanjem novih varnostnih ukrepov. In tudi meni se zdi to izredno pomembno, kaj ti gre za uh, prestop na vedno več preventivnih ukrepov, uh, ki um, govorijo o nekem splošnem nezaupanju v državljane in uh, ne gre več tako, da bi na upravičen način izrazili nezaupanje do določenega državljana. Boj proti kriminalu ni nujno um, možen samo skozi uh, hujše varnostne in privativne ukrepe. Ne, gre za krepitev policije uh, na licu mesta, niso potrebni vedno novi, uh, vedno novi ukrepi. Samo za nadzorovanjem ne bomo preprečili nadzorovanja kriminala. Zato moramo ustvariti ravnovesje med kazenskim pregonom na eni strani in eh, po drugi strani eh, zaščita temeljnih svoboščin in pravic. Mislim, da v štokolskem programu tega ravnovesja zaenkrat ni. Mister. Hvala. Gospod Trianta Filides. Hvala lepa zahvaljujem se predstavnikom švedskega eh, predsedstva. Zlasti, ko sem prisluhnil gospe Ljundgren, eh, moram reči, da popolnoma podpiram njen namen, eh, da bi se torej zagotovilo posebno telo, ki se ukvarja za azilno politiko, zato da bi se rešil ta problem. Ciper Eh, sprejema številne prošnje za azil zaradi njegove geografske eh, lokacije, zaradi socialne in ekonomske eh, situacije in to vrstno telo bi lahko pomagalo rešiti obstoječe probleme, zlasti humanitarne probleme, če bi torej imeli ustrezne podporne storitve, ki bi jih lahko nudili iskalcem azila. To je bistvenega pomena, če želimo ustvariti solidarnost med državami članicami. In uh, zlasti imajo težave sredozemske države, ki dobijo veliko število prošen za azil. Uh, podporno telo za azil bi moralo biti locirano nekje v kakšni sredozemski državi, tako da bi uh, lahko bolje opravljalo svoje delo. Kajti to so um, države, ki so v prvi bojni liniji, uh, dobijo največ prošen za azil in zato bodo te države pot, eh, potrebovale največ podpore eh, pri azilni politiki. Torej, zato potrebujemo takšno telo in to čim prej. Hvala, gospa Keller. No, um, imam problem z besedo uravnoteženo. Uh, kajti ko govorimo o temeljih svoboščinah, morajo biti te absolutne in ne uravnovešene na eno ali pa drugo smer. Uh, prav gotovo ste dobili uh, predloge sprememb Agencije za temeljne svoboščine, ki, danes, ki nam je bila predstavljena danes zjutraj. Prosim, da si ogledate te predloge sprememb ali boste jih vzeli v uh, obzir. Torej, gre za predloge Agencije za temeljne svoboščine in uh, mislim, da bi morali biti ti predloge sprememb upoštevani pri štokholmskem programu. Uh, spoštujem uh, Agencijo za temeljne svoboščine. V štokholmskem programu se podeli pravice samo državljanom Evropske unije. Kaj pa tisti, ki nimajo državljanstva Evropske unije? Tem niso jamčene nobene človekove pravice. In tukaj bomo naleteli na problem, kaj ti uh, eh, agencije, kakor je naprimer Frontox, so bile priča krš, kršenju človekovih pravic. Zato moramo zagotoviti spoštovanje človekovih pravic uh, za tiste najbolj ranljive skupine, prav tako za priseljence. um, um, učinkovitost Evropske unije mora temeljiti na. Um, Ne smete meliti samo na učinkovitosti sistema vračanja oseb. Potrebujemo močno azilno politiko, na ta način bomo lahko bolj učinkoviti, lahko bomo dosegli višjo stopnjo solidarnosti. To do sedaj še ni delovalo. Dokler bo to na prostovoljni bazi, ne bomo dosegli dovoljšne stopnje solidarnosti. nekatere države članice nimajo ustrezne zaščite. Um, kljub eh, Dublinski konvencijami in tukaj bi lahko uvedli tako imenovano obvezno solidarnost, ki do sedaj ni delovala. Hvala lepa, gospod Haurigen. Yo quería empezar por decir a la presidencia sueca que, que Europa se hace así, que, que es muy importante. Hvala lepa. Številni, torej švedsko predsedstvo je predstavilo način, kako predstaviti inštrumente, ki bi dejansko reševali probleme evropejcem. V tem smislu in v povezavi za štokolskim programom eh, bi rad postavil nekaj vprašanj, ki se nam zdijo vsem pomembna. Prvič, kaj menite o ravnanju Eurojasta? Drugič, ali čezmejna kazniva dejanja naraščajo v Evropi oziroma število teh dejanj, ali je svet eh, ugotovil, da je vedno več čezmejnih eh, kazenskih dejanj in eh, ali ste si zato. Ali ste zato razmišljali o tem, da bi uskladili pravo v povezavi z čezmejnimi kaznivimi dejanji? ali obstajajo velike razlike pri uh, sankcijah za enaka kazniva dejanja, če govorimo naprimer o, o prostituciji ali čemu podobnemu. To se na različne načine sankcionira v posameznih državah članicah. Torej, v smislu učinkovitosti ali razmišljate o uh, usklajevanju eh, kazenskega prava za čezmejne, za čezmejne kaznija, kazniva dejanja. In eh, ali ste razmišljali o skupni politiki eh, tudi za azil ali predvidevate tudi skupno azilno politiko za mladoletne osebe brez spremstva? Sofi Intfeld. Najprej hvala predstavnikom švedskega predsedstva za njihovo prisotnost. Švedsko predsedstvo je, eh, torej ta predstavitev je bila zelo dobra, vendar pa se tukaj moja hvala konča. Spet smo slišali tople besede o temeljnih svoboščinah, o svoboščinah državljanov, o sredotočenosti na državljanov, ampak to poslušam že leta in leta in po naravi nisem cinična, ampak vedno bolj se sprašujem, kaj to sploh pomeni. Ko naprimer govorimo o zbiranju osebnih podatkov in o nadzorovanju državljanov, me zanima naslednje in to na konkreten način, kje so tiste meje. Kaj ti zdi se, da teh mej ni Celo Švedska sama je eh, sprejela drakonske zakone za to, da bi vohunila za državljane, da lahko eh, vlada bere vsebine mailov in tako naprej, da lahko zbira podatke o DNA, o tem, kje potujemo, s kom se pogovarjamo, koliko denarja imamo na računu, kje se to konča. Danes bi rada slišala, kje je tista meja. Zanima me, ko govorite o enakopravnosti, o boju proti diskriminacijami. Moja soseda je že podala primer iz dolge serije eh, primerov, ko eh, je svet rekel, ne bomo se vmešavali v zadeve držav članic. Sama sem jim bila vedno pod vtisom, da je enakopravnost in temelj soboščine, da je to nekaj univerzalnega. Torej, če ne zaščitimo osebnih podatkov, če ne spoštujemo temeljnih soboščin, če se ne borimo proti diskriminacijami, kaj, o čem potem sploh govorite, kaj ti govorimo o osredotočenju na državljane in res bi rada razumela. In eh, še nov primer danes. Sodišče je razsodilo, da je državljan Filipinov, ki je bil osumljen terorističnih namenov, eh, je bil torej uvrščen na črn seznam, ki eh, ga ima Evropska unija. To uh, je napačen postopek, to je kršitev eh, vladavine prava. Koliko sodb bomo še morali dobiti, da bo svet končno razumel, da mora spoštovati demokratične standarde in vladavino prava? Nakratko, o čem govorite, ko govorite o državljanskih pravicah, o vladavini prava, o človekovih pravicah? Kaj konkretno boste spopredlagali? Sir Borgezio. Hvala. Eh, na hitro vprašanje. Po pojasnilih eh, predstavnikov z področja PNZ smo sedaj eh, slišali zanimiv okvir o namenih švedskega predsedstva. Um, torej, v okviru štokholmskega programa. Veliko smo slišali o humanitarni pomoči, o podpori, podpornih ukrepih um, pri azilni politiki. Imam pa naslednje konkretno vprašanje, ki bi ga naslovil na predstavnike švedskega predsedstva. Švedska je geografsko gledano relativno daleč oddaljena od konkretnih problemov v sredozemskem prostoru. In zanima me, ali se z nekim drugim vidikom te teme na enako učinkovit način ukvarjate. In eh, tukaj uh, obstaja tudi drugačen humanitarni okvir. Tukaj mislim temo zamaskirane, pris, zamaskiranega priseljevanja, eh, ki uh, torej nezakonitega priseljevanja, ki ga vodijo mafija in podobne organizacije. Mafija še danes odgovorna uh, za to, da ljudje v nekakšnih slabih čuničkih pristajajo v Evropi. In humanitarno gledano je to ključno vprašanje. Zato se z njim moramo ukvarjati. Vidim, da ima švedsko predsedstvo dobre namene za to, da bi izboljšali priseljenske uh, politike, ampak to sramoto moramo v 21. stoletju preprečiti. Torej, govorim o trgovini z ljudmi. Uh, že prej je bilo povedano, da pogosto slišimo lepe besede, uh, Um, ampak resnično se moramo lotiti naših nalog, našega dela. Um, za geografsko oddaljeno državo je to morda težko razumeti, ampak tukaj se odigrajo številne uh, drame. Uh, Ciper, Malta, tudi moja država, Italija. Uh, mi moramo pogosto posredovati, sploh nimamo časa za to, da bi se med seboj uskladili in to, kar delamo, tudi ni zadostno. Sedaj moramo končno eh, tej pošasti odrezati glavo, torej mafiji, ki je uh, kriva za to nečloveško dejanje. Gospod Bronc, na to pa še enkrat eh, bi vas spomnil na časovno mejo. Gospod Bronc. Uh, gospa ljunggren je govorila o eh, potrebi po še več priseljevanja zato da bi ustvarili dinamično gospodarstvo ko je govorila o tem ni govorila o ljudeh kot o človeških bitjih ampak o, kot o um, proizvodnih elementih uh, gospodarstvo mora služiti ljudem in ne obratno uh, priseljevanje je številne regije Evrope že spremenila do nerazpoznavnosti in je ustvarila številne socialne probleme. Če eh, vprašate v javnih raziskavah, bodo ljudje povedali, da si želijo konca priseljevanja. Skušal eh, bom govoriti počasi in razumljivo, tako da eh, kakšna plemenita baronica ne bo narobe razumela to, kar sem povedal in da ne bo na to tega na napačen način predstavljala. Hvala, da ste bili kratki. Gospa Murbaje. Hvala. Tudi mene je zelo zmotila ta ideja gospodarske učinkovitosti, ki bi naj bila gonilo uh, te celotne skupne imigracijske eh, politike preseljevanja. Ko razvijamo to vrstno politiko, potrebujemo demokratično razpravo o tem, kaj naj, bilo, kaj naj bo tisto gonilo eh, te politike. Vprašanje švedskemu predsedstvu je naslednje v kolikšni meri mislite, da mora biti pravičnost eh, glavno načelo naše priseljenske politike in eh, kako je možno to, eh, to vprašanje priseljevanja postaviti v širši kontekst gospodarske in socialne pravičnosti? O čem govorim? prva človekova pravica, ko govorimo o preseljevanju, mora biti pravica, da oseba ostane v, svojo, v svoji domači državi. Ne smemo pozabiti na to, da za te ljudi ni ne vem kakšno veliko veselje, da zapustijo svojo skupnost in pridejo v Evropo. Pogosto uh, so to uh, delavke, naprimer iz Filipinov, ki morajo doma pustiti svojo skupnost, svoje družine, svoje otroke in to zaradi nepravičnih gospodarskih politik, ki jih vseljuje Svetovna trgovinska organizacija, celotno neoliberalno uh, tržno gospodarstvo, ki ga zagovarja tudi Evropska unija. Zakaj ne govorimo o pravici uh, gospodarske suverenosti, prehrambene suverenosti, naprimer, namesto da govorimo o prosti trgovini, o svobodni govori, eh, trgovini, zakaj ne govorimo o gospodarski pravičnosti, ki bi dovoljevala, da skupnosti ostanejo nedotakne, eh, nedotaknjena in da ne bi bili številni priseljenci zapusti, prisiljeni zapustiti svoje družine in skupnosti. To mora biti uh, glavni vidik naše razprave. Uh, In potem bi izpostavila tudi razmere v novih državah članicah, zlasti v moji državi članici, nekat, uh, eh, mačarski. Nekatere države članice postajajo skoraj tako revne kot države tretjega sveta. In to je človek, eh, eh, kršitev človekovih pravic, ki je povezana z priseljevanjem. Zaradi programov Svetovne banke, eh, Svetovnega denarnega sklada so se znašli v podobni gospodarski ali socialni situaciji kot pa države tretjega sveta. Govorim o, o črnem trgu delavcev, govorim o trgovini z ljudmi, z ženskami. In uh, rada bi opozorila na švedsko predsedstvo na ta dejavnik. Bodite pozorni, ko gre za nove države članice, zlasti, ko gre za Mačarsko, kajti eh, tukaj so razmere že skoraj takšne kot v tretjem svetu. Še nekateri poslanci so zaprosili za besedo, zato sedaj, uh, sedaj bomo ta seznam zaključili. Gospa Siper, dve minuti. Hvala lepa dvoje bi omenila. Večkrat smo slišali, kako pomembno je medsebojno zaupanje, če želimo biti uspešni pri boju proti organiziranemu kriminalu in podobnem. Ravno to pa se zdi problem, torej pomankanje zaupanja. Moj vtis je ta, da predstavniki sveta uh, vlečejo zaključke, da moramo biti uspešni, hkrati pa, ko se vrnejo v lasne države članice pri izvajanju konkretnih ukrepov, če se izrazim eh, previl, pre, previdno, eh, se torej eh, s tem ukvarjajo nekoliko obotaljivo. In še drugo vprašanje. Ehm, program se imenuje območje svobode, varnosti in pravice. Rada bi dodala še šti, eh, četrto točko in to je prostor pravne varnosti. Številni državljani si, tem, si na tem področju soočajo številnimi problemi. Če, na primer, ne dobim povrnenih eh, zdravstvenih stroškov v tujini, če imam probleme, če sem eh, vključena v prometno nesrečo, če me oropajo, tukaj številni državljani nimajo razumevanja, da v skupni Evropski uniji v povezavi s tem obstaja toliko problemov. Ali bo tudi to vključeno v štokholmski program oziroma ali bo to ostalo nekje ob strani. Gospod Romero. <clears throat> Hvala lepa. Rada bi nekaj povedala o zaščiti temeljnih soboščin, še zlasti, ko gre za zasebno sfero. Po eni strani imamo uh, zaščito osebnih podatkov, pa tudi za fizično nedotagljivost, ko govorimo naprimer o uh, nasilju nad ženskami. Švedskemu predsedstvu bi rada postavila naslednje vprašanje. Ko sedaj tukaj govorite o varovanju žensk, ki so žrtve nasilja, ali ste razmišljali tudi o tem, kako bi lahko ukrepali tudi preventivno, kako bi lahko sploh preprečili ta kazniva dejanja in ali bi lahko na skupnostni ravni tukaj uvedli kakšne ukrepe. To območje svobode, varnosti in pravice v Evropi mora veljati tudi za ženske in tudi za eh, zasebno življenje. Tukaj govorim o, o eh, domačem nasilju, govorim o nasilju nad ženskami, ne govorim samo o zaščiti osebnih podatkov. Eh, mislim, da mora biti to prioriteta švedskega predsedstva. Zanima me, ali tukaj obstajajo načrtovani ukrepi. Lahko bi si marsikaj uh, predstavljala, naprimer izobraževanje uh, policistov, ko gre za nasilje nad ženskami, pa tudi spodbude k temu, da te ženske uložijo pritožbo, uh, da uh, š, se ustrezno ukrepa, ko gre za nasilje oziroma zlorabe žensk, potem ukrepe kot je naprimer ta, da se napadalca odstrani iz okolja ženske. In potem tudi, naprimer, če si ogledamo statistike v Evropski uniji, je zastrašujoče, da ni izmenjave informacij med državami članicami o tem. Tukaj bi švedsko predsedstvo moralo ukrepati in morda bi lahko te vidike vključile tudi v um, ta dokument. Ne gre samo za to, da je potrebno ženske zaščititi, ampak gre tudi za to, da moramo sploh preprečiti takšna kazniva de dejanja. Gospa Flot, hvala, gospod predsednik. Ko se pogovarjamo o stokholmskem programu, pravzaprav moramo ugotoviti, da gre za dva programa. In če pogledam dobro, kako se danes izraža dejanska zaščita ljudi, ki so zaprosili za azil v Evropi, lahko ne moremo reči, da gre za programe, ki ciljajo, kot pravite, nek evropski, skupni evropski azilni režim. Lahko rečemo, da imamo danes takšno zaščito v Evropi, ki je problematična. Do sedaj smo imeli programe oziroma instrumente, na podlagi katerih vidimo, da je težko izvajati dejanske učinkovite ukrepe na tem področju. In ko govorim, govorimo o operacijah Frontexa na morju, je torej ljudje, ki prihajajo, nimajo možnosti zaprositi za, za azil, čeprav to piše v programu. Ko govorimo o Kaleju, Sangetu in tako naprej, teh uh, eh, eh, pri bežališčih ljudi gre za to, da ljudje v resnici ne zaprosijo za azil. Zakaj? Zato, ker si ne želijo biti poslani, naprimer, v, v Grčijo, na Malto in tako naprej. Zato se nasplošno ne zaprosijo za azil. In tu so šipke točke eh, tudi Dublinskega sporazuma. Gre za oviro, resnično oviro prošnjam za azil v Evropi. Torej, ta logika zapiranja, ki je vsebovana tudi v sporazumih o vračanju, ta logika je problematična, gre za logiko, ki izrazito krši človekove pravice. In ko govorimo o spoštovanju človekovih pravic, moramo videti, o čem resnično govorimo. Torej moramo analizirati obstoječe instrumente, ki ne ščitijo človekovih pravic v Evropi danes. In to pomeni tudi ustrezne ukrepe za spremembo teh instrumentov. In upam, da bo Stokholmski program naredil nek napredek na tem področju.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 široki strategiji zaščite otrok. Tu imam nekaj izkušenj. Zato bi vas rada vprašala naslednje. Evropska unija ima 27 držav članic, smo kot ena družina in vidimo, da eh, imamo tudi tu nek, eh, nek eh, torej vprašanje mešanih družin. To, da ko pride do ločitve, do razveze, otroci postanejo žrtve teh razvez oziroma ločitev. In zelo pogosto različne organizacije, se različne organizacije upletejo v ta proces, celo sodišča ne sprejemajo ustreznih rešitev. Ali ne mislite, da bi moral stokholmski program vsebovati, kar se tiče otrokovih pravic, elementa, ki bi omogočal predvsem, in, predvsem zaščito pravic otrok, kot pa da bi vseboval pomoč strankam v teh sporih, da spore peljejo naprej. Potrebovali bi nekaj, kar bi institucijam v državah članicah omogočalo, da pridejo do boljšega pregleda nad stanjem. In druga zadeva, kar se tiče migracij in nelegalnih migracij. Govorili ste o tem, da bi jih umaknili, da bi, torej mislim, da ni naša glavna, ne morem se strinjati, namreč mislim, da ni naša glavna naloga, da nadzorujemo dejavnike, ki, zaradi katerih prihaja do nelegalnih migracij. Ne, to ni naša prednostna naloga. Kajti preseljevanje in migracije pomenijo velik pritisk na naš delovni trg, trg dela. In ko govorite o tem uh, uh, uh, preprečevanju nelegalnih migracij, predlagate nekatere zelo problematične ukrepe, se mi zdi. Gospa Ernst, najlepša hvala. Um, nekako sem žalostna zaradi tega, kar je Švedsko predsedstvo predstavilo v zvezi z azilno politiko. Um, mislim, da je to povsem od, odmaknjeno od dejanskih zahtev. Želite se boriti proti kriminalu, želite več varnosti in edini odgovor, ki ga imate, uh, je večja povezava med notranjimi in zunanjimi varnostnimi instrumenti in mislim, da, eh, pri, da ste pri tem povsem spregledali realnost. Frontexa niste nikoli ovrednotili, nikoli ga niste nadzorovali, želite večjo učinkovitost. Po drugi strani pa se sprašujem, kak, kaj je z varnostjo tistih, ki so pred vrati Evrope in eh, iz dobrih razlogov zaprosijo za azil. In eh, ta vprašanja ostajajo posebno odprta. Eh, rada bi slišala od vas, in to so moja tri vprašanja. Najprej, kaj nameravate ukreniti v okviru štokonskega programa, zato da bo eh, manj ljudi umrlo pred vrati Evrope? Zato, ker nimajo sploh nobene priložnosti, da bi prišli v Evropo in to iz dobrih razlogov. Drugič, rekli ste, da se je potrebno boriti proti nezakonitemu priseljevanju. Eh, to so pojmi, pri katerih je potrebno biti zelo previden, kajti eh, pogosto so zelo nejasne meje med nezakonitim in zakonitim in če se želimo boriti proti nezakonitemu priseljevanju, potem bi rada slišala, kako nameravate pri prečiti, da bi uh, otroci, mladoletniki brez spremstva uh, ki pogosto pridejo v Evropo v okviru nezakonitega priseljevanja, kako naj bi zaščitili njih, če jih nameravate zaščititi? Kajti kolegica eh, iz predsedstva je povedala, da je ravno pri teh ljudih potrebno zmanjšati tveganje in kako nameravate to storiti, to mi ni povsem jasno po pravici povedano. In pa tretja točka. Vedno sem za skupno azilno politiko v Evropi, to se mi zdi dobro, pot, nujno je potrebno stvari uskladiti, ampak govoriti moram o standardih in eh, zelo me skrbi, kakšno, eh, kakšna vloga je predvidena za ženevsko konvencijo o beguncih. Eh, na eni strani eh, je tu Frontex, notranja in zunanja varnost, po drugi strani pa pravite, ja, želimo skupno evropsko azilno politiko, kako nameravate zagotoviti, da dejanski begunci lahko uresničijo svojo pravico do azila. Eh, to mi je zaenkrat povsem nejasno in zato mislim, da je štokomski program povsem odmaknen od dejanske realnosti. Hvala, gospa Papadopoulos. Menim, da je stokholmski program zelo ambiciozen in vi, švedi, morate biti zelo zadovoljni, kajti vaša država je, lahko ste zelo veseli, ker zaradi geografskega položaja se lahko razvijete v dejanskem nekem območju svobode, varnosti in pravice. Jaz pa prihajam z Cipra in kot je že povedal, kot so povedali kolegi iz Malte in iz Španije, stvari niso iste, niso enake v sredozemlju, v Španiji, v Italiji, na Cipru in tako naprej. Mi resnično poznamo te tokove, migracijske tokove, ki so zelo usmerjeni proti nam in tu je treba povdariti skupnostno solidarnost ki je doslej nismo videli. Že za, zadnjih 35 let se pri nas tlačijo človekove pravice v moji državi. Imamo kolonizacijo nelegalnih imigrantov, ki prihajajo iz Turčije in se naseljujejo v naši državi. Kako se torej vidi solidarnost skupnosti v takih primerjih? tu imamo tudi nek spopad med Frontexom in uh, turškimi helikopteri in tako naprej. To se dogaja namreč pri nas, govorimo o Cipru. Osebno sama sem begunka z okupiranega ozemlja, ne morem priti v svojo lastno hišo, če ne pokažem potnega lista, medtem ko pa se lahko svobodno sprehajam po celotni Evropi samo z osebno izkaznico. Kje je torej ta solidarnost skupnosti? Kaj bo naredilo švedsko predsedstvo za to, da ne bomo zadovoljni samo z nekimi izjavami, z nekimi deklaracijami, ampak da bomo res prišli do tega, da se kaznuje odgovorne? Turk, Turčija mora tukaj odgovoriti. Zakaj danes govorimo o vračanju beguncev v Turčijo, zakaj se to ni zgodilo že prej? Hvala predstavnikoma predsedstva za njuno prezentacijo. Veliko razlogov je, da se pogovarjamo o štokholmskem programu, mislim pa, da bomo pri tem prišli naleteli na nekatere ovire. Kajti imamo različne poglede na vprašanja, kot so človekove pravice in temeljne pravice. Gospa Intveld je vprašala, kako je z integriteto, z, z, z hranjenjem podatkov, osebnih podatkov. Še nekaj drugega se mi zdi zelo pomembno in tudi za švedsko, kolikor vem saj se s tem srečuje že nekaj časa, v skladu z konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je več, podpisala večina držav članic, je treba vedno prednostno obravnavati člo, eh, eh otrokove interese. In presenečena sem, da pravice otrok niso tako zelo vidne, niso vidne v stokholmskem programu, nekaj o tem smo sicer že slišali. Torej, govorili smo o begunskih otrokih. otrocih, to bi bilo treba izpostaviti v programu. Torej, hvala za to predstavitev. Nisem bil povsem, uh, eh, nista ma povsem, povsem prepričala s tem, kar, kar sta povedala. Zdaj pa sem še bolj zaskrbljen. Namreč, Množične migracije že desetletja prinašajo katastrofo v različna evropska mesta. Poznam, kaj se dogaja v Malmeju, v Bruslju, Rotterdamu, Parizu in tako naprej. Imamo prave drame v starih delih mest. Gre za masovno priseljevanje, ki še spodbuja gospodarsko, ki je še toliko hujše v gospodarski krizi pred nekaj tedni je bila napravljena analiza v, na nizozemskem, ki govori o tem, da so ogromni stroški s tem masivnim priseljevanjem in zanima me, kako vi vidite to povezavo med gospodarsko krizo, velikim številom brezposelnih, ki eh, prizadevajo Evropo danes. Torej to masovno priseljevanje zagotovo ne bo pomagalo pri, niti pri odpravljanju staranja prebivalstva, kajti tudi imigranti se starajo, ko pridejo k nam. Na nizozemskem vemo, kako je s tem. Lepo vas prosim, nehajmo s tem masovnim priseljevanjem. vidimo, da je diskusija zelo živahna, da, za, da je uh, stokholmski program spodil veliko zanimanje in mislim, da je prav, da zdaj slišimo nekaj odgovorov najprej strani gospoda Granerja in potem strani gospe Ljungren. Gospod Graner. Dobro, govorim v angleščini, poskusil bom priti skozi v angleščini s čim več odgovori. Eh, povedali smo že, Švedska je majhna, obrobna država v Evropski uniji. Mislim, da je zelo zanimivo to, kar smo vse slišali, namreč to odraža politično debato, ki, jo, ki sicer poteka v Evropi, dobro odraža tudi razpravo, ki poteka med političnimi skupinami v vseh nacionalnih parlamentih in seveda odraža različne poglede uh, Eh, ki jih imajo različne države, eh, države članice. Naj podam samo nekaj primerov, gospod predsednik, namreč ne, ne bom mogel seveda odgovoriti na vsa vprašanja. Člani so spraševali glede zaščite pravic. Spraševalo se je tudi, oziroma govorili so tudi o več učinkovitosti, o večji učinkovitosti in sodelovanju. Mislim, da je to oboje relevantno. In tu ravno govorimo o uravnoteženosti. Kje so tu temeljne pravice v tej enačbi? Za me ne gre za zelo zapleteno vprašanje. Vsi imamo temeljne pravice. Temeljne pravice dobimo, pač kakor jih dobimo, o tem se tudi lahko pogovarjamo, morda od, z rojstvom, od Boga, po naravi stvari, ampak eh, verjetno se strinjamo, da vsi imamo neke temeljne pravice. In to je tudi napisano v Evropski listini o človekovih pravicah. Nekatere od teh pravic so absolutne, nekatere pa so relativne. Imam pravico, recimo sam imam pravico hoditi po cesti. Seveda pa, če naredim neko zločinsko kaznivo dejanje, ima država pravico, da me utakne v uh, zapor. lahko začnem načrtovati teristič, teroristično eh, dejanje in seveda v takem primeru ima država pravico, da izpelje postopke, ki mi bodo preprečili, da ga izpeljem. Nekatere pravice so absolutne, druge so relativne. In to je vprašanje uravnoteženosti, o kateri smo govorili. Slišali smo v tej uri, da si nekateri želijo več policijskega sodelovanja, drugi več zaščite podatkov. To je zanimivo in hkrati težavno vprašanje, ki je pred tem odborom in pred svetom. Naj zelo konkretno odgovorim na nekaj vprašanj. Kar se tiče situacije v Latviji, jasno je, da vse države članice morajo spoštovati temeljne individualne pravice in to bi moralo biti dovolj v odgovor na to vprašanje. Slišali smo vprašanje oziroma zahtevo po več eh, zaščite žensk, otrok in s tem se lahko strinjam. Več bom govoril tudi o ranljivih skupinah, o tem bi lahko torej, podal več primerov, ampak mislim, da je prava in vprašanja, argumenti, ki smo jih slišali, Eh, so bili zanimivi in to sem si zapisal, tako da mislim, da ste resnično v samem eh, v srži debate o teh zadevah. Hvala, gospod Graner. Hvala, gospod Graner. Vi eh, pokrivate pravosodje in notranje zadeve. Gospa Jungren, seveda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 To je eno temeljnih vprašanj, je bilo vprašanje solidarnosti. Številni so to povdarili v tej razpravi in tudi že v razpravah, ki smo jih imeli od septembra naprej. In kot je gospod Gran rekel, smo majhna država na severu Evrope, imamo pa nekaj izkušenj z priseljevanjem leta 2007 smo imeli 37 tisoč prosilcev za azil. In pa 250 tisoč, recimo za primerjavo z Italijo, ki jih ima 2005, 250 eh, tisoč. In povsem se zavedamo, zelo dobro se zavedamo težav v sredozemlju, kot je povedal gospod Basutil in tako naprej in drugi. Eh, minister za migracije na švedskem je pred kratkim obiskal Malto, junija letos. In zavedamo se, kakšne težave tam so. In vendar, mislim, da tu ni jasnih, preprostih rešitev. In ravno ta razprava danes je to pokazala. Namreč nimamo hitrih ukrepov, ki bi lahko rešili takšno situacijo. Če imate morda vi kakšno idejo, povejte nam, z veseljem bomo poslušali. Potrebujemo celo vrsto ukrepov, kratko in dolgoročnih. Eden od kratkoročnih ukrepov je nekaj, kar sta svet in komisija že začela izvajati, namreč nadaljevanje vrha, zaključko vrha letošnjega vrha v juniju in projekta v zvezi z Malto. Imamo različne načine tudi, kako pokazati, dokazati solidarnost. Naprimer, imamo nekatere finančne inštrumente, ki so že na voljo za vračanje, za, torej imamo račne, razne sklade, integracijski in sklad za vračanje in tako naprej. Druge stvari, ki pa se že izvajajo ravno tako in so posledica junijskega vrha, pa so naprimer napori za izboljšanje stikov in odnosov z državami izvora, Turčijo in Libijo. Tudi tukaj je bilo že precej storjenega. Komisar Baro in naš minister bosta obiskala obe omenjeni državi še to jesen. radi bi izboljšali odnose s, temi, s tema državama in s temi državami in usposobili tudi ustrezno uh, osebje na tem področju v teh državah. In če želimo tu doseči nek uspeh, moramo razmišljati tudi o dolgoročnih rešitvah, kar pomeni, da moramo delati na nekem globalnem pristopu in se ukvarjati s povezavami med takim globalnim pristopom in našim notranjim pristopi. Tu govorim tako o državah izvorah kot, kot, kot o tranzitnih državah. Veliko ukrepov, ki ste jih danes omenili tukaj, je kratkoročnih. Eh, ukrepov, ki seveda rešujejo akutne probleme in recimo v sredozemlju, ko ladje prihajajo eh, preko morja, to je nekaj takega, vendar pa se moramo eh, približati bolj viru, izviru, izvirnim državam, državam izvora. Danes ste številni omenjali Frontex. In sprašujete, kaj bi naredili, kako reševati življenja. Frontex ima tukaj seveda pomembno vlogo. In to je postalo zelo jasno med našimi pogovori septembra. Države članice verjamejo, da bi bilo treba Frontex okrepiti. Toda vedeti moramo, da je odvisno od vsake posamezne države članice, da se odloči, kolikšna sredstva bo namenila Frontexu. Frontex bo samo toliko močan, kolikor ga bomo sami podprli in krepili. Nekaj komentarjev je bilo na račun delovnih migracij, gospodarskih migracij. In kar ste rekli o teh ekonomskih migracijah, odraža različne interese, ki jih moramo upoštevati. Imamo cel, celo vrsto interesov in tu bi povdarila, da je izhodišče za celotni stokholmski program, tako kot ga mi vidimo, pa tudi stališča komisije, je to, da potrebujemo dobro upravljanje migracije in migracij in to bi koristilo vsem. In tu ne govorimo samo o posameznih primerjih, o pobiranju češenj z storte. To mora prinesti koristi tako izvirnim državam izvora kot migrantom samim. Ampak seveda tu v tem smislu moramo odpreti različne več kanalov, po katerih bomo to reševali. Švedsko predsedstvo upa, da, naša zakono, da, je, da, je, da lahko našo zakonodajo o migracijah štejemo, da bo lahko šteta kot zgled imamo enega najbolj odprtih sistemov za delovne migracije na švedskem. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje glede pravne varnosti pri izvajanju zakonodaje. Vedeti moramo, da gre za pomemben del dobro delujočega azilnega procesa. In truditi se moramo, da bomo prišli do nekega učinkovitega skupnega azilnega sistema in tisti, ki, nimajo, ki ne dobijo pravice, da ostanejo v Evropi, takšne je treba seveda vrniti v njihove domače države. Toda pri tem potrebujemo tudi oceno varnosti še nekaj je bilo omenjeno, namreč otroci. Zavedate se, da je bilo to omenjeno pred kakšnim tednom na ministerskem eh, zasedanju. Tudi tu naj bi prišli do nekega akcijskega načrta za naslednje leto, kar se tiče torej, področja zaščite pravic otrok. Omenjen je bil podporni urad za azil. Tu gre seveda za pomemben prispevek k praktičnemu sodelovanju, da pridemo do skupnega azilnega sistema in tu bi eh, izrekla le vso podporo vsem, ki delajo na tem področju in ki stremijo k temu skupnemu cilju. Seveda ta podporni urad je pri tem zelo pomemben dejavnik. Upam, da sem odgovorila na vsa vprašanja. Hvala. Yes. Najlepša hvala obema državnima sekretarjema za predstavitvi, za njune odgovore. Naj pa na koncu povem naslednje. Spomnil bi vas, da skladno z 51. členom poslovnika je skupno, imamo skupno poročilo eh, odborov uh, Afko, Libe in uh, z, uh, torej treh skupnih treh odborov. In tu računamo na nekaj dodatnih podatkov strani švedskega predsedstva na podlagi te razprave, zato da bi res prišli do odgovorov na vprašanja, ki so bila zastavljena, saj, bi, saj nam bo to pomagalo, da opravimo svoj svoje delo pravočasno in na ustrezen način. Mislim, da 12. novembra glasujemo v tem odboru o tem, potem pa v drugi polovici novembra je glasovanje na plenarnem zasedanju. Torej, prosimo vas, zagotovite nam te dodatne informacije, odgovore in torej vse, kar smo želeli slišati za osnutek tega programa. Torej, najkasneje do konca oktobra bi morali dobiti te informacije, to nam bo resnično v pomoč, da bomo lahko opravili svoj del dela in to pravočasno. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi, prosim, posedite se za naslednjo točko dnevnega reda. Gre za, torej po točko 28, gre za pravico do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih. prosim, kolegi, posedite. Še nekaj dela imamo pred sabo. In prosim, gospodin Tveld, da prevzame vodenje. Sam moram namreč oditi na drugo dožnost in prevzela bo predsedovanje za točko pravica do tolmačenja in prevanja v kazenskih postopkih. Oh, okay, great. if I cannot, the floor is all yours. <laughs> Thank you very much. I think the next... Torej, mislim, da je naslednja točka na dnevnem redu točka Sara, Sara Latford. Pravica do tolmačenja in prevanja v kazanskih postopkih. No, najprej kratka predstavitev, preden dam besedo poročevalki. Evropski parlament že dolgo poziva k sprejetju pravnega instrumenta o postopkovnih pravicah. In prvi poskus Evropske komisije v tej smeri ni deloval, ker se države članice niso mogle dogovoriti o predlogi okvirnega sklepa, ki je bil predložen leta 2004. Zdaj potekajo pogajanja o drugem predlogu okvirnega sklepa in novi eh, predlog eh, zauzema postopni pristop in je veliko bolj omejen, kajti gre samo za pravico do prevanja in tolmačenja. Poleg tega je švedsko predsedstvo Eh, ki je postavilo eh, postopkovna jamstva za eno od svojih prednostnih nalog, eh, predlagalo sklepe sveta, ki naj bi spremljali to okvirni sklep in je tudi predlagalo časovnico za krepitev postopkovnih jamstv. Zdaj pa predajam besedo pročevalki baronici Sari Ludford. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eh, opravili ste že del mojega dela, pravzaprav s tem uvodom, ampak eh, pravzaprav je vse skupaj še nekoliko hujše, kot ste povedali, kajti zadeva sega že kakšno desetletje nazaj. Torej, takrat so bili podani prvi predlogi za eh, jamstvo pravic osumljavcev in eh, obtoženih. Eh, kajti že julija 2000 je komisija predstavila sporočilo o vzajemnem priznavanju eh, sodnih odločb v kazanskih zahtevah in že takrat je bilo zapisano, da je potrebno zagotoviti, da opravnava obsojenih in obtoženih eh, ne bo trpela na račun zajemnega priznavanja, ampak da je potrebno njihova pravica v tem procesu še okrepiti. Tak je bil torej cilj že od samega začetka, potem pa je sledil program različnih ukrepov, ki so vsi povdarjali, da vzajemno priznavanje v veliki meri eh, zavisi od različnih parametrov in eden od teh je tudi zagotavljanje pravic osumljivcev. In kot ste povedali, je bil parlament eh, vse čas zelo dosleden in je vse čas eh, energično zagovarjal to vrstne mehanizme. E, celo vrsto ukrepov imamo, s katerimi smo okrepili e, sodelovanje med policijami čez mejo, ampak zaenkrat je celotna slika nekoliko neuravnovešena, kajti še vedno se, se pojavlja pomankanje ukrepov na ravni uh, obrambe, uh, veliko več je ukrepov na ravni pregona. Evropski parlament je najprej leta 2003 sprejel resolucijo na podlagi zelene knjige komisije, potem pa uh, je bilo leta 2005 uh, sprejeta poročilo Buitenweg in vsi tisti, ki ste že dlje tukaj, se tega verjetno spomnite. Uh, to je bilo v zvezi s uh, okvirnim sklepom, ki je bil takrat predlagan. Ta je bil predložen spomladi 2004, torej pred petimi leti in pol. Takrat je komisija predložila celovit predlog, ki je vseboval eh, celo paleto jamstev za pravice osumljenih in eh, obtoženih. Že takrat smo v svoji resoluciji rekli, da Eh, ta okvirni sklep že takrat predstavlja samo prvi korak k zagotavljanju enakih pravic po vse Evropski uniji. Torej, že takrat smo mislili, da tisti predlog ni bil zadosten. Ampak eh, tisti sve, eh, predlog je potem pravzaprav bil Bob ob steno, kot se je skazalo na svetu in kar nekaj predstavnikov sveta je jasno pokazalo, da tega ne bodo podprli. In podobno se je potem zgodilo tudi s predlogom resolucije, eh, torej s poskusom eh, tako imenovane nezavezujoče zakonodaje, da bi dosegli enak namen. In uh, vse skupaj je potem nekoliko zastalo in tako evropski poslanci kot nevladne organizacije eh, smo se upravičeno pritoževali nad tem. In uh, ta vrzel je povzročila številne težave. Naj vam navedem nekaj primerov. Uh, lani je policijski uradnik iz Združnega kraljestva predlagal, da bi evropski zaporni nalog uh, Eh, uporabljali ne samo zato, da bi privedli ljudi v pripor, ampak tudi za zaslišanje. Eh, po mojem mnenju bi bilo kaj takega nedopustno. Um, in uh, tudi celo pri um, Evropskem nalogu za prijetje obstajajo določene težave, ki jih je potrebno razrešiti v nadaljni zakonodaji. Um, moja skupina in tudi sama podpiram Evropski nalog za prijetje, ampak tu je cela vrsta težav. Uh, in uh, med drugim tu tudi pomankanje varščine za to, uh, ko je, potem, ko je nekdo prijet. Uh, torej, mislim, da načeloma lahko samo podpremo to besedilo, s katerim se ponovno začenja eh, ta celoten postopek, eh, postopek, s katerim poskušamo zagotoviti eh, jamstva pravic obs, obtožencev. Eh, skratka, lahko pozdravimo namene švedskega predsedstva in Očitno je švedsko predsedstvo temu zelo zavezano. Ključna ideja tukaj je, da bi imeli nekakšno časovnico, nekakšen roadmap, v Evropi vsem, vsem upravimo kar roadmap, da bi torej tukaj imeli načrt posameznih okvirnih sklepov, ki naj bi sledili. In eh, v resoluciji pa bi eh, bil predviden pač ta načrt, da bomo imeli pet okvirnih sklepov in eventualno tudi zeleno knjigo o prijetju. Ta časovnica uh, vključuje tudi uh, nekaj o tem, da si želijo sodelovanje z Evropskim parlamentom, ampak kolikor vem, zaenkrat ni bilo predlagano posvetovanje z Evropskim parlamentom o tej časovnici, kar se mi zdi, da. Eh, pomeni, da so pač te zaveze o željah po sodelovanju pač prazne. Skratka, imamo to časovnico o posameznih okvirnih sklepih in sama sem zdaj poročevalka za prvega od teh okvirnih sklepov, torej eh, sklep o pravici do tolmačenja in prevanja. Ampak tudi ta sam sklep spremlja resolucijo z nadaljnimi podrobnostmi. Vse skupaj je torej zelo zapleteno, kajti na mesto, da bi imeli en celovit zavezujoč instrument, imamo časovnico, celo vrsto okvirnih sklepov in potem še um, nezavezujoče um, smernice, ki spremljajo vse te okvirne sklepe. Vsaj za prvega to velja. Skratka, to ni, ni tista Indija kromadija, ki smo si jo želeli. E, nekaj, kar e, se moramo seveda vprašati, je, če je to res dovolj dobro, ali je to največ, kar lahko dosežemo v teh okoliščinah. In e, ali je pač kozarec pol poln ali pol prazen. Sam mislim, da je potrebno o tem še naprej razmišljati. Eh, nočem se preveč spuščati v vse podrobnosti posameznih eh, vprašanj v tem predlogu, ampak prva, predvsej pomembna zadeva je, da ta predlog komisije velja samo za pravice ljudi do tolmačenja in prevajanja v postopkih vezanih na evropski nalog za prijetje. In uh, samo za čezmejne primere, eh, kar je, pomeni veliko omejitev in to vredno niti ne bi veljalo za ljudi, ki so prijeti zaradi notranjih kazenskih postopkov. Uh, torej tudi ljudje, ki so naprimer začasno v Belgiji in bi bili tukaj prijeti, to za nje ne bi veljalo. Skratka, gre za celo vrsto manjših težav pri, pri tem predlogu, ampak uh, samo področje uporabe in uh, diskrecijska pravica držav članice tukaj je verjetno največja težava. Uh, ampak naš odbor se mora opredeliti do tega, ali se želimo podati na to pot, ali smo res zadovoljni uh, Eh, in eh, mislimo, da je to največ, kar lahko dobimo, ali pa morda mislimo, da bi lahko dobili kaj boljšega. Hvala. Vprašanje je torej, ali je kozarec pol poln ali pol prazen. Eh, prva na mojem seznamu je gospod Antonijsko iz Evropske ljudske stranke. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. spoštovani kolegi in kolegice. Eh, glede na to, da prvič sodelujemo v razpravi v tem odboru, naj se predstavim. Moje ime je Tonja Antonescu, sem poslanka iz Romunije in sem poročevalka v senci za to poročilo. Eh, po poklicu sem odvetnica in to je eden od razlogov, zakaj so zame pravice posameznikov prednostna naloga. E, pozdravljam dejstvo, da je švedsko predsedstvo na področju pravosudja in notranjih zadev e, postavilo e, pravna jamstva za eno od svojih prednostnih nalog. Eh, kot pa je povedala gospa Latford, je bilo do sedaj na tem področju dokaj malo napredka uh, in zato tudi prihaja do neravnovesja uh, med priznavanjem, uh, med um, torej vzajemnim priznavanjem kazenskih procesov, kar utegne ogroziti tudi vzajemno priznavanje sodb. Uh, potrebni so minimalni standardi, ki bodo omogočili, da bomo imeli vzajemno zaupanje v sodbe, ki so bile sprejete v različnih državah. E, tukaj tolmačenje igra pomembno vlogo, saj po, povezuje eh, več strani, ki se sicer ne bi mogli sporazumeti med seboj. In eh, Zanima me, oziroma rada bi vprašala predstavnike komisije, kako bi lahko spodbudili države članice, eh, da bi eh, zagotavljali tudi pravilnost, torej ustreznost eh, tolmačenja in prevajanja, obstajati mora poklicno usposabljanje za prevajalce in tolmače na področju pravnega jezika in ali bi bilo mogoče, da bi na evropski ravni tudi imeli nek registr eh, prevajalcev in tolmačev, kajti v številnih državah članicah se pojavljajo težave, ko poskušamo pravočasno najti prevajalca ali tolmača. Hvala. Okay, thank you very much. The second one... Najlepša hvala. Eh, zadnja na mojem seznamu je gospa Romero Lopes iz skupine socialista in demokrata. Najlepša hvala. Tudi sama sem poročevalka v senci za ta okvirni sklep. In eh, kot je že bilo povedano, se ta okvirni sklep nanaša na eh, neuspeli poskus sklepa iz leta 2004. Eh, in eh, po sprejetju resolucije v parlamentu leta 2005 eh, se zdaj ponovno ukvarjamo s tem vprašanjem. Gre za zagotavljanje minimalnih standardov v kazenskem postopku v Evropski uniji, ampak glede na to, da se je predsedstvo odločilo, da eh, bo zdaj ta sklep uh, sprejet. Lahko pozdravimo uh, dejstvo, uh, da je bila ta odločitev sprejeta, vseeno pa gre tukaj za sklep, ki se omejuje samo na pravico do prevanja in tolmačenja. Gre torej za eh, razdrobljen postopek, ampak če to pomeni, da bomo dosegli napredek tudi na področju listine o temeljnih pravicah in če bomo dejansko dobili neka obsežnost na eh, jamstva, potem je vse to eh, zelo pozitivno. Mislimo, da je ta okvirni sklep zelo nejasen, kar zadeva določene temeljne pravice in zato sprašujemo komisijo, ali ni mnenja, da eh, je to besedilo eh, nekako nejasno, nedoločno, kar zadeva določene teme, ki so bistvenega pomena, ko gre za temeljne pravice. Tam, kjer je govora o kazenskem postopku, eh, bi um, morali razlikovati in bolj podrobno določiti, uh, na katere dokumente se to navezuje. E, zapisano je, da moje države članice. Uh, Tukaj govorite samo o enem postopku, ampak pravzaprav je že vse čas v igri samo en postopek, kar pomeni, da uh, Eh, to ne prinaša eh, ničesar novega. Zapisano je tudi, da eh, mora biti prevajanje brezplačno. Kaj pa je z listino o temeljnih pravicah? Vse, kar je zapisano v listini o temeljnih pravicah, velja tudi za ljudi v kazenskih postopkih. Skratka, to pozdravljamo, ampak nedvomno je mogoče doseči še kaj več. Hvala, še kdo želi besedo? Ne. Potem pa najprej vabim predsedstvo sveta in predstavnike komisije, da eh, spregovorijo. M mislim, da ste bi želeli tak eh, vrstni red v imenu predsedstva gospa Oman. Izvolite, imate besedo. Um, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani člani in članice odbora. Veliko čast mi je, da sem danes tukaj in da imam priložnost predstaviti švedske načrte, kar zadeva postopkovne pravice in eh, da vas obvestim o tem, kako se stvari razvijajo. Naj se za začetek vrnem v leto 2007, juni 2007. Takrat smo eh, pravzaprav eh, že tri leta razpravljali o okvirnem sklepu o postopkovnih pravicah. Šlo je za predlog, ki ga je predložila komisija leta 2004. In uh, junija 2007 smo se v svetu morali soočiti z dejstvom, da preprosto ni mogoče doseči dogovora eh, o tem predlogu, kljub trem letom pogajanj in kljub velikim prizadevanjem strani nemškega predsedstva in strani drugih. Prišlo je do um, popolnega zastanja eh, postopka, zato smo predlog postavili v predal in o njem nismo naprej razpravljali. Nekoliko kasneje smo se začeli pripravljati za švedsko predsedstvo. Že zelo kmalo smo vedeli, da bo to ena od prednostnih nalog za švedsko predsedstvo. Še posebej eh, naša ministrica Beatrice Ask se je za to zelo zauzemala in eh, bila je tudi že tukaj in eh, vas je nagovorila. Vprašanje pa je bilo, kako se tega lotiti, kako ponovno zagnati razpravo o postopkovnih pravicah, glede na to, da je prejšnji poskus podletel. Nekaj stvari nam je bilo jasnih. Najprej, postopkovne pravice so zelo občutljiva tema za države članice, zato naloga ne bo lahka. In pa drugič, Odločili smo se, da nam ne sme ponovno spodleteti, da se ne sme zgoditi, da bi zadeva drugič propadla. Na podlagi tega nam je bilo jasno, da ne moremo preprosto uh, stresti z prahu starega predloga in ga ponovno vložiti v postopek, ampak da potrebujemo novo strategijo, nov in svež pristop. Uh, In um, zdelo se nam je in še vedno se nam zdi, da je najboljša pot naprej in hkrati tudi edina pot naprej, da š, eh, zavzamemo pristop po korakih in da se uh, vsakič osredotočimo na neko manjšo omejeno področje. Uh, glede na to, da mislimo, da je to edina pot naprej, se nam zdi to realistično, hkrati pa tudi mislimo, da je ta pristop zelo ambiciozen. S tem, ko se vsakeč osredotočimo samo na določene pravice, vsaki pravici posvetimo veliko več pozornosti in e, imamo lahko bolj poglobljeno razpravo in mislimo, da bo to prineslo tudi boljše rezultate. Vendar pa zato, da bo ta strategija stabilna, da bo. E, usklajena in da bomo eh, zagotovili, da se bo delo nadaljevalo, smo potrebovali celosten dogovor in uh, tukaj ima svojo vlogo naša časovnica. Ta časovnica je dolgoročni politični dogovor za delo na področju polit, uh, procesnih pravic. In, uh, Tukaj se vse države strinjajo, da je potrebno ukrepanje Evropske unije na tem področju. Povabili smo komisijo, da predloži predloge na posameznih področjih, ki so opredeljena v tej časovnici in to pravzaprav vsebuje vse, kar je bilo v izhodiščem predlogu komisije in še nekaj več. In eh, v tej eh, časovnici se države članice zavezujejo, da bodo prednostno obravnavale te predloge. Eh, z veseljem lahko povem, da imamo soglasno podporo držav članic za to strategijo. Torej, 1. julija je švedsko predsedstvo predložilo časovnico, nekaj dni kasneje pa je komisija predložila okvirni sklep o pravici do tolmačenja in prevajanja za osumljene in eh, obtožene osebe v kazenskem postopku in eh, osebom, ki so v postopku za izvršitev evropskega naloga za prijetje. In eh, nekaj dni potem je švedsko predsedstvo predložilo resolucijo o pravici do tolmačenja in prevajanja, ki vsebuje praktične ukrepe in ki pravzaprav nekako spremlja okvirni sklep. Ta dva dokumenta, torej okvirni sklep in resolucija, eh, predstavljata prvi korak v tem postopnem eh, pristopu in gre za kombinacijo zakonodaje in konkretnih ukrepov. Eh, in ravno to je po našem mnenju najboljši način, kako doseči dodano vrednost na tem področju. Uh, eh, Kaj ti določene stvari preprosto ne sodijo v zakonodajni dokument, ampak uh, sodijo v nezavezujoče dokumente, torej v resolucijo. Uh, tudi države članice so uh, zahtevale oziroma prosile za tako kombinacijo. Trenutno potekajo pogajanja o teh treh dokumentih. Uh, zaključili smo razpravo v delovnih skupinah in uh, dokumenti so zdaj prišli na višjo raven v hierarhiji. In lahko povem, da je delo potekalo uh, bistveno hitreje, kot smo si upali, sploh upati. Uh, imamo zelo uh, plodno atmosfero in zdi se, da si države članice res želijo, da bi tokrat dosegli rezultate. Skratka, marsikaj se je spremenilo od leta 2007. Posvetovali smo se tudi s svetom Evrope. Uh, Eh, in Svet Evrope je predložil svoje mnenje tako o časovnici kot o okvirnem sklepu in o resoluciji in eh, upoštevali in vključili bomo številne njihove predloge. Naš cilj in naša želja je, da uh, torej naša, naš cilj in naša želja je, da bi bila časovnica sprejeta 22. oktobra in da bi okvirni sklep in resolucija, torej prvi korak v tem postopku, eh, bil istočasno tudi dogovorjen na politični ravni ter da bomo potem lahko nadaljevali z naslednjimi koraki v skladu s časovnico. Najlepša hvala za pozornost, z veseljem bom prisluhnila tudi vaši razpravi in vašim mnenjem. Hvala. Hvala preden dam besedo komisiji za nekaj minut, eh, naj vas vprašam, ali prav razumemo, da se z Evropskim parlamentom niste posvetovali o časovnici, ste se pa posvetovali s svetom Evrope. Sem vas prav razumela? Ja, posvetovali smo se s svetom Evrope. Eh, smo pa okvirni sklep predložili tudi v posvetovanje Evropskemu parlamentu v skladu s pravili po pogodbi. Torej, še enkrat, o časovnici ste se posvetovali s Svetom Evrope, s eh, Evropskim parlamentom pa se posvetujete o okvirnem sklepu. E, sem prav razumela? Dobro, hvala, sem to sem e, želela pojasniti. E, zdaj pa prosim, komisijo, da na kratko pokomentira, ker imam to nezavidljivo nalogo, da moram poskrbeti, da bomo pravočasno končali, zato vas prosim, da ste čim bolj kratki. Oh, Thank you very much, uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Skrajšala bom svojo predstavitev, saj ste vi in tudi baronica Ladford in eh, tudi predstavnika švedskega predsedstva pravzaprav že povedali vse, kar bi tudi sama povedala v svoji predstavitvi. Zato bom samo na kratko odgovorila na vprašanja. Bi pa rada eh, uvodoma uh, povedala nekaj stvari. Sama sem. Uh, Zelo vesela, da sem zopet tukaj v odboru Libe in predstavljam delo komisije osem let se pravzaprav že ukvarjam s tem in eh, zelo sem predana temu delu in prvič sem spregovorila pred parlamentom leta 2003, ko smo predstavili zeleno knjigo o postopkovnih jamstvih in rezultat tiste zelene knjige je bil, da eh, smo videli, da je obstaja visoka ravn podpore eh, za to področje in to se pravzaprav ni nikoli spremenilo. Vse čas imamo podporo držav članic Evropskega parlamenta in tako dalje. Zelo si želimo načeloma skupnih minimalnih standardov in na komisiji smo prepričani, da je to eh, ključno za to, da bo vzajemno priznavanje dobro delovale. In eh, to se je potrdilo tudi v veliki študiji na področju zajemnega prizna, priznavanja, eh, ki je bila izvedena leta 2008. Torej vsi, ki delajo v praksi na kazenskem področju, so se strinjali, da so potrebni ukrepi na področju postopkovnih pravic. Skratka, zelo pomembno je, da nam tokrat uspe. Na zadnje je bil predložen predlog komisije s celim svežnjem pravic in eh, majhna skupina držav eh, članic je temu nasprotovala. Mislim, da je zgodovina tega dosjeja dobro znana. Trdili so, da ni pravne podlage za to delo in da je Evropska konvencija dovolj. Uh, Evropska konvencija je zelo koristna, ampak eh, razume in izvaja se na drugačne načine. In eh, dovolj je že, da pogledamo sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, eh, da vidimo, da prihaja še vedno do številnih kršitev te konvencije. In razlog za to je preprosto, da konvencija ni prilagojena specifičnim potrebam zajemnega priznavanja in to je tista vrzel, ki jo poskušamo tukaj premostiti. Podpiramo švedski pristop in tudi sami smo prišli do. do Eh, zaključka, da eh, pristop v obliki svežna ne bo deloval in da moramo vse skupaj razdrobiti v manjše korake. Bistveno laže se je pogajati o vsaki pravici posebej in eh, do tega sklepa smo prišli tudi takrat, ko smo se pogajali o celem svežnu pravic, ker te države članice so se strinjale z načeloma s tem pristopom, ena ali pa druga je imela vedno težave z eno posamezno pravico. In s tem, ko se lotevamo vsake pravice posebej, mislim, da bomo zmanjšali ta odpor in zato podpiram to, kar je povedala predstavnica švedskega predsedstva v zvezi s pogajanjem sveta do sedaj. E, ta pogajanja so bila bistveno bolj plodna kot v preteklosti in mislim, da bomo zdaj res nekam prišli. Uh, ukrep A, to je prvi uh, ukrep v zvezi s pravico do tolmačenja in prevajanja. Uh, cilj tega je natančno pojasniti, kdaj uh, pride do te pravice. In, uh, vprašanje je bilo, zakaj je besedilo tako nejasno. Sama mislim, da je besedilo povsem jasno. V besedilu je. Uh, predvideno točno, kdaj e, osebe imajo pravico do prevajanja in tolmačenja. Še vedno razpravljamo o določenih primerjih, ampak eh, posebno specifično predeljeno je, e, kdaj nastopi ta pravica. Enako velja za prevajanje. E, napisano je točno, kateri dokumenti morajo nujno biti prevedeni, torej minimalni standard. In e, zdi se mi, da je to zelo konkretno, da besedilo ni nejasno. Eh, in če zaključim še s tem, kakšni so načrti komisije, takoj, ko bo ukrep A sprejet in upamo, da bo politični dogovor dosežen konec oktobra, bomo začeli delati na ukrepu B. Tu gre za pravico do eh, informacije od pravicah, torej pravica do tega, da veš, kakšne pravice imaš in da izveš, eh, česa si osumljen oziroma obs, eh, obtožen. To je ukrep B. Ukrep C bo pokrival pravno pomoč in pravni nasvet. Ukrep D bo pokrival pravico do eh, komunikacije z onanjim svetom v priporu. In to bo tudi pravica do komuniciranja s konsularnimi predstavniki in pa potem še eh, pravice osebej ranljivih eh, oseb v kazenskem postopku. Eh, če zdaj odgovorim na vprašanje, najprej vprašanje baronice Ladford o tem, ali bo ta predlog pokrival kazenske postopke ali samo postopke v zvezi z Evropskim nalogom za prijetje. Eh, Pokriva bo tako kazenske postopke, kot ka postopke v zvezi z nalogom za prijetje. Obstaja dogovor, eh, torej konsens med državami članicami, da mora biti tako in eh, zato sem prepričana, da bo instrument dejansko tako, ko bo sprejet. Eh, vprašanje gospe Antonesko, kako lahko spodbudimo eh, države članice, da bodo preverjale točnost prevajanja in tolmačenja. Eh, tukaj imamo zdaj nov pristop. In sicer imamo predlog, ki vključuje zakonodajo ter nezavezujoč dokument o najboljših praksah. In ta dokument oziroma ta pristop deluje zelo dobro, kajti tista področja, kjer eh, so prihajale težave, kjer so države članice želele čim manj zakonodaje, ta področja smo zdaj vključili v resolucijo o najboljših praksah in mi kot komisija smo zavezani, da bomo pomagali državam članicam pri spostavljanju najboljših praks in bomo ponudili finančno pomoč, ponudili jim bomo eh, na svet o eh, izvajanju instrumentov in resolucija o najboljših praksah vključuje tudi določila o Eh, usposabljanju, o akreditaciji in registraciji tolmačev in prevajalcev. Vključuje tudi določilo o registru. Države članice naj bi poskrbele za to, da eh, imajo register kvalificiranih prevajalcev in tolmačev in da prihaja tudi do izmenjave teh registrov, še posebej med tistimi državami, kjer imajo enak jezik. Eh, torej upamo, da tudi v okviru e-pravosodja in novih eh, orodij, da bodo te informacije na voljo organom v različnih državah članicah, zato da bodo lahko izmenjale informacije o dostopu do posameznih registrov. Eh, skratka, to bo tudi v končnem besedilu v resoluciji in mislim, da sem s tem odgovorila na vsa vprašanja in ker se pač mudi, lahko s tem tudi zaključim. Hvala. Thank you. Um, and thank you. Hvala. Hvala, da ste odgovorili na vprašanje. Sara, želiš še kaj dodati? Ja, posem na kratko. Hvaležna sem za zagotovila, ki sem jih dobila. In eh, pa hvala, Caroline Morgan, strani komisije. In eh, potrebujem očitno nova očala, ker nisem zgleda dobro prebrala prvega člena, kajti tam je zapisano, da to velja za vse kazenske postopke in tudi za postopke v zvezi z evropskim nalogom za prijetje in zelo me veseli, da ste me popravili glede tega. Še vedno pa mislim, da so težave s tem postopnim pristopom. Eh, zdi se mi, da je stvari zelo težko razdrobiti, eh, sploh ko gre za ta predlog, ta predlog se navezuje na številna druga področja, sploh ko gre za pravno pomoč in na svet, eh, potem za eh, obvestilo o pravicah, kako bodo ljudje sploh vedeli, da imajo to pravico, če jih o tem ne bo nihče obvestil in pa to se navezuje tudi na eh, ranljive osebe in zelo me zanima, kako boste to povezali s tem, glede na to, da boste imeli poseben ukrep za pravice teh oseb. Potem pa kar zadeva časovnico. Ehm, hvala, gospe predsedujoči, da ste zadeve razjasnili. Ehm, namreč kljub temu, da je v časovnici omenjeno posvetovanje eh, s parlamentom, se niso toliko podredili, da bi se dejansko posvetovali z nami. In zato prosim predsedstvo, da eh, poskrbi za to, da bomo dobili tudi izvode mnenja Sveta Evrope. To bi nam bilo zelo uh, v korist. In pa Eh, nekateri pravijo, da bi bilo potrebno to časovnico vključiti v štokholmski program. Mislim, da bi to imelo nekaj koristi, eh, vendar pa bi hkrati to lahko tudi omenilo naše ambicije, naše cilje, ker eh, so tu še druge stvari, ki jih ni v časovnicih in ki bi jih vendarle želeli dobiti časovnice trenutno govori o tem, da bi zaprosili komisijo, da bi razmislila o možnosti zelene knjige o priporu, eh, ampak eh, ne vem, eh, tukaj bi lahko morda šli malo dlje. Skratka, vidim um, določeno korist tega, da eh, s posameznimi sklepi lahko gremo bolj v globino pri vsakem posameznem ukrepu, vendar pa eh, zato, ker dobimo en sklep, še ne pomeni, da bomo dejansko prišli tudi do vseh ostalih. Uh, priznavam pa, da uh, rabimo nekaj, s čimer bomo začeli in uh, da mislim, da lahko obžalujemo, da določene države očitno tukaj ne vidijo težav in da jim ni jasno, da bo vzajemno priznavanje zastalo, če ne bomo dosegli skupnih standardov. In eh, sama sem pogosto v stiku z pravniki v Združenem kraljestvu, ki ima velike težave z evropskim nalogom za prijetje in eh, pogosto se ti primeri potem znajdejo pred sodiščem eh, zaradi pomankanja postopkovnih jamstev in mislim, da se bo, če ničesar ne okrenemo, to samo še poslabšalo. Najlepša hvala. Eh, svet je postavil rok, namreč prosil je parlament, da izda svoje mnenje do 17. decembra. In uh, lahko zabeležimo tudi v zapisnik, da bo svet posredoval tudi dokumente Sveta Evrope naši pročevalki. S tem pa prehajamo na naslednjo točko. In že vnaprej se upravičujem, ker bom morala oditi čez 10 minut. Zelo v zadnjem trenutku so me prosili, da prevzamem predsedovanje, torej nekdo bo moral prevzeti potem eh, zadevo tudi od mene. Zdaj pa prehajamo na 29. točko prenos kazanskih postopkov. Uh, poročevalka za to področje je gospa Benova, ki je nažalost ni. Eh, bojo pa nadomestil gospod Moraes. Želite eh, spregovoriti ali želite, da najprej svet predstavi področje? Dobro. Gospa Weber, vas lahko prosim, da ste res, res kratki in kar povzamete tisto predstavitev, ki jo imate predvideno, ker mislim, da si vsi želimo, da bi končali pravočasno ali pa morda celo prej. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Skušala bom biti kar se da kratka. Samo nekaj o izhodišču o predlogu za prenos kazenskih postopkov. Torej, nimamo nobenega zakonskega okvira, Eh, za ta prenos. Ni nobenega evropskega postopka za prenos kazenskih postopkov. To je bilo torej naše izhodišče, ko smo prevzeli to pobudo. To pobudo podpira 16 evropskih držav, kar je izredno. In ideja je, da bi ustvarili zakonski okvir skupen za vse države članice, uh, in da bi na ta način povečali učinkovitost eh, tega prenosa kazenskih postopkov, krati pa bi zaščitili pravice žrtev ter obtoženih oseb. Skušamo torej ustvariti sistem, ki bo hkrati učinkovit, hkrati pa bo vseboval tudi potrebna varovala to je lahko ta eh, super kratka predstavitev in eh, če bodo poslanci to želeli, se lahko obrnejo name. Hvala lepa. Vedno znova se čudim, zakaj eh, mednarodni kriminalci lahko brez problemov sodelujejo med seboj, nikoli ne razpravljajo o vprašanju razumevanja in tako naprej. In, Sedaj dajem besedo Klod Morazu. Torej, sam se bom zanašal na tolmačenje. Hvala, to je bila najhitrejša predstavitev, kar sem jo kdaj slišal. E, torej, sam e, se upravičujem v imenu Benove, ki je ni. E, izpostavil pa bi naslednje točke. Prvič, gre za zelo pomembno okvirno odločitev. Torej, gre za Eh, uskladitev postopkov med dvema državama članicama, med dvimi pravosodji, če bi se naj osebi sodilo dvakrat. To je zelo pomembno vprašanje in eh, z narobe je, da mora parlament delati o dveh ločenih, na dveh ločenih zakonodajnih predlogih, torej uh, govorim o poročilu Weber, o katerem smo pravili danes zjutraj in o tem novem uh, poročilu, kjer se zdi, da prihaja do prekrivanja uh, Gospa Benover mi je povedala, da bo eh, tesno sodelovala z preostalimi poročevalci v Senci in z gospod Weber, zato da bi odriž, eh, odpravili te probleme. Hvala lepa. Kolega Zada je prosil za besedo. Prosite, ne morem prebrati vašega imena. Hvala lepa. Rad bi podal nekaj pripomb. Zdi se mi, da je ta pobuda izredno pomembna, kajti čezmejna kriminalna dejanja eh, naraščajo in zato moramo najti način, kako se ukvarjati za tem problemom. Potrebujemo takšen eh, inštrument, ki bo omogočil kazenski pregon ne samo v eni sami državi članici, Eh, pogosto se dogaja, da se ta kazniva dejanja zgodijo v večjih državah članicah. Zahvaljujem se svetu za predstavitev in eh, rad bi spregovoril o določenih elementih predloga. Občutek imam, da pri teh postopkih obstaja veliko nejasnosti. Nimamo jasne pravne podlage. 16 držav članic je torej želi to pobudo. Gre za torej nekakšen no, dogovor, sporazum med temi državami? Ne obstaja torej neka jasna terminologija, ki bi državo, kjer je uložena določena zahteva, prisilil v to, da eh, tudi dejansko na to odreagira. To bi morali nekoliko bolj konkretno uh, ubesediti. Naprimer, člen 13. Če država dobi ta, to vrstno zahtevo ali se mora na to odzvati, torej, ali se mora odzvati na to zahtevo, da neka država članica želi uh, izvesti nek postopek na svojem ozemlju. Torej, uh, Tukaj je zapisano, ne mudoma se mora na to odzvati, ni pa zapisan rok. To je preveč nejasno. In kaj se zgodi, če se država na takšno zahtevo ne odzove? Lahko obstaja cela vrsta razloga za to, da se država pač ne odzove. Kaj se v takšnem primeru zgodi? Če torej države ne odreagirajo, če imajo stališče do tega, češ, to je naša zadeva, v to se ne sme nihče Eh, umešavati, kaj narediti v takšnem primeru. Tudi tukaj potrebujemo jasnejšo obeseditev. In potem tudi obstaja vprašanje, kaj se potem sploh zgodi. Država dobi to vrstno zahtevo, pa, to, pa se na to ne odzova. Kaj se potem zgodi v takšnem primeru? Eh, člen štiri, nepravosodne institucije, tudi tukaj je potrebna bolj natančna ubeseditev. Tukaj govorimo o uradih, ki niso homogeni, ki niso enaki v vsaki državi članici. To so morda institucije, ki ne spadajo v pravosodni sistem. Lahko se zgodi tudi, da obstaja pomankanje zaupanja v določenih državah članicah, če gre za to vrstne uh, urade, telesa in tudi tukaj moramo uh, uložiti nekaj predlogov spremenjen na to temo. Ampak nasplošno pa bi pohvalil predlog. Uh, Eh, predstavnica komisije, ali se želite odzvati, izvolite besedo. Hvala, predsedujoča. Nakratko v imenu komisije. Mm, tukaj gre torej za pobudo držav članic. Želela bi povedati, da komisija podpira to pobudo. Zdi se nam, da je to kos zakonodaje, ki še manjka v evropskem okvirju, ko gre za sodelovanje v kaznjivih vpraš vprašanjah kazenskih postopkov. Menimo, da ima ta pobuda dodano vrednost. Um, kakr še je sedaj predlog, predstavlja dodano vrednost, saj bi predstavljal skupna pravila za vse države članice. Trenutno je samo 13 držav članic uh, sprejelo in izvaja konvencijo Sveta Evrope in zato nujno potrebujemo nov instrument za Evropsko unijo. Kar se tiče vprašanja, bi želela povdariti, da komisija od vsega začetka povdarja, da potrebujemo specifična pravila in potrebujemo tudi jasne časovne roke. To smo eh, povdarili v pogovori z številnimi državami članicami, tudi Belgijo, zato smo že spremenili nekoliko člen 13. Eh, torej, trenutni člen eh, ne izraža trenutnega roka, ampak pravi, da bo, da bo organ postavil rok In zato torej že obstaja rok na nek način, kajti jasno je, da časovne zamude predstavljajo problem, ko gre za kazenske postopke. Eh, torej, pripričani smo, da ta predlog ima dodano vrednost in ga podpiramo. Upamo, da predlog eh, skozi prostopek usklajevanja ne bo preveč razvodenil. Hvala lepa. Časovni rok za uh, mnenje je 17. december. Naj spomnim na to, da je gospa Benova poročevalka. Ah, okay. well, uh, as I, as I chair, uh, and... Ker sem bila samo nadomestna predsednica in moram sedaj oditi, eh, mi je bilo sedaj sporočeno, da lahko prosim dvojen daža, ki je. Uh, najstarejši poslanec. Uh, torej, to je gospod De Jung, najstarejši poslanec v tem odboru. Well, it's uh, quite a surprise to be in this chair. Hm, ja, to je sedaj presenečenje za me, da moram sedaj voditi ta sestanek. Tudi nisem vedel, da sem najstarejši poslanec. E, torej sedaj bomo pa se ukvarjali za točko 31, ustanovitev Evropske mreže za preprečevanje kriminala. E, najprej bomo dobili kratko predstavitev strani švedskega predsedstva, na to pa pročevalke. Thank you very much, uh, Mr. Chair. This is uh, me again. Hvala lepa. Spet eh, bom jaz predstavila to točko in bom tudi pri tem kratka. Morda ne tako kot eh, kratka kot prej, ampak. Eh, torej, v tem primeru gre za pobudo 11 držav članic. Pobuda je bila podozeta na osnovi ocene, evalvacije trenutne eh, mreže za preprečevanje kriminala. Ta ocena je razgalila kar nekaj pomankljivosti pri delovanju obstoječe mreže in zato smo skupaj z drugimi državami članicami se odločili, da bomo izvedli določena popravljalna dela, če jim lahko tako rečem, in da bomo na ta način okrepili Evropsko mrežo za preprečevanje kriminala, tako da bo lahko bolje delovala in to, kar se da hitro. Izhodišče predloga je to, da se moramo osredotočiti na troje. Prvič, bolj moramo povdariti vlogo držav članic, ki so vključene v mrežo, to je mreža držav članic in jasno je, da so prispevki držav članic, eh, da bi prispevek držav članic lahko še okrepili. Druga točka predloga. Eh, delo se mora osredotočiti na samo mrežo za preprečevanje kriminala. Delo na tem področju lahko ustvarja dodano vrednost na ravni Evropske unije. Torej, bolj natančno smo obesedili, na kaj se naj ta mreža pravzaprav osredotoča. In tretja točka, potrebno je najti rešitev za sekretarjat ki je bil eh, v okviru evalvacije identificiran kot pomankljiva točka. To so torej te tri glavne točke, ki se skrivajo za tem predlogom, o katerem trenutno razpravljamo v okviru delovnih skupin v svetu. Hvala lepa. Hvala. Besedo dajem komisiji za še kratko predstavitev strani komisije. Hvala. Komisija je ja lani financirala uh, oceno mreže za prečevanje kriminala in uh, kot rezultat smo dobili obsežno poročilo za konkretnimi priporočili. Kot komisija uh, smo veseli, da, številno, da so bila številna priporočila določila upoštevana pri tem predlogu, vendar pa mora končno stališče komisije še vedno sprejeti kolegi komisarjev, kar se bo zgodilo oktobra. Že sedaj lahko povemo naslednje. Eh, komisija podpira oziroma bo verjetno podprla financiranje te mreže skozi javne razpise. In že sedaj smo namenili 900 tisoč evrov, kar je znatno povišanje sredstev v primerjavi s tem, kar smo prejšnje leta namenili mreži. Če bo torej prišlo do soglasja med državami članicami glede trenutnega besedila, ki želi financirati mrežo skozi razpise, bo, kom se komisija, bo komisija hitro odreagirala in bo odobrila tudi ustrezne projekte. Rada bi podarila, da ni nobenih eh, proračunskih ali pravnih problemih, da ne obstajajo nobeni proračunski ali pravni problemi v povezavi z besedilom, ki je obravnavan v svetu. Hvala lepa za jasnost in kratko, sedaj pa dajem besedo eh, poročevalki gospe Alfano. Grazie Presidente, Grazie alla presenza svedese e alla Commissione. Dunque, io eh, ho ascoltato sia le criticità messe. Hvala lepa. Eh, švedskemu predsedstvu in komisiji. Sliš, slišala sem eh, kritiko glede tega, kar je povedala komisija, torej da je potrebno dati večjo prepoznavnost državam članicam. Komisija je jasno povedala, da ni nobenih uh, proračunskih ali pravnih problemov. Deboli... Če gre za problematične točke, potem sem morda nekoliko slabo prebrala stvari. Glede na to, kar sem prebrala, ne bi šlo za evropski odgovor na organizirani kriminal. Ampak v takem primeru ta odgovor ni dober. Gre torej za to, da je treba porabiti neka sredstva in to upravičiti. Mislim pa, da to nikoli ni bilo narejeno na tak način, da bi lahko učinkovito delali. V sekretarjatu dela ena sama oseba, Hkrati pa imamo eno uh, uh, raziskovalko, ki je zaposlena za, uh, torej z, delnim, z polovičnim delovnim časom. Forum je organiziral zelo malo srečanj na to temo, sicer pa nič drugega. In pa še en občutek imam, morda je to še huje. Namreč, da preprečevanje kriminala štejemo kot nekaj sekundarnega, glede na v primerjavi z preprečevanjem terorizma. Sveda ne bi tu rada postavljala neke hierarhije, nekega seznama, ampak rada bi, da ugotovimo, da je kriminaliteta pomembna. Ne, in to ne samo organizirani kriminal. Vsi vemo, da terorizem poganja korenine tudi v državah članicah, ampak izvira tudi od drugot. Kar pa se tiče organiziranega kriminala, lahko rečemo, da je zauzel velik del tudi že institucij držav članic v, v celoti. Danes smo se pogovarjali o kršitvah človekovih pravic in naj povem, ko govorimo recimo o imigrantih, tu moram, moramo razmišljati tudi o eh, trgovanju z ljudmi. In to je stvar organiziranega kriminala ali pa prekupčevanje z mamili, pranje denarja in tako naprej. To je vse posledica organiziranega kriminala. Če je to odgovor Evrope, potem je pravzaprav posem nepoteben. Koliko stane ta mreža? kaj je naredila in pa kako, predvsem kako je prispevala k temu, da bi kriminal preprečila v vseh teh letih. In kar se tiče financiranja, pogosto se, po, se govori o tem, zanima me recimo, kako sta svet in komisija se odločila rešiti te probleme, kar se tiče financiranja. rada bi, da bi bile stvari nekoliko bolj jasno zastavljene. Na podlagi česa recimo bi dajali eh, vodenje, predajali vodenje agencije oziroma mreže nekemu zunanjemu dejavniku. Zakaj se o teh tako, stvarih tako malo govori in na koncu naj povem, povežem s prvo točko, zakaj so dejavnosti mreže tako skrivne, tajne, Želeli bi si vedeti, kaj je mreža naredila, zato da ne bi bilo nikakršnih dvomov o njeni uporabnosti in učinkovitosti. Kajti, če ji želimo podeliti neko kredibilnost, potem bi bilo to zelo potrebno. Hvala. Hvala, Hvala sedaj pa Monika Makove. Uh, Hvala. Uh, Hvala sem poročevalka v senci skupine EPPED in z veseljem bom sodelovala z gospo Alfano, z svetom in z komisijo. Želela bi si samo nekega pojasnila. Torej, te odločitve ne vodijo k preprečitvi zločina v konkretnem smislu. Torej, ni namenjeno konkretnim kaznjivim dejanjem, gre za bolj splošno preprečevanje kriminala. Vprašanje za komisijo in svet, eh, kje je dodana vrednost in zakaj mislite, da bo tokrat zadeva delovala? Mm, ko sem brala to besedilo, se mi je zdelo dokaj šipko. Hvala. Uh, Asa Weber, Gospa Asa Weber. Mm. Hvala. Morda bi začela pri repu in bom odgovorila najprej na zadnje vprašanje. Zakaj bi torej tokrat zadeva delovala? Celoten proces in celotno vprašanje, kje je tista dodana vrednost, kaj lahko to, ta mreža pozitivnega prispeva, Mislim, da je bilo dobro, da so države članice ponovno oživile to mrežo, da so razpravljali o tem, na kaj se naj mreža osredotoča in na kakšen način. Seveda je v zvezdah zapisano, ali bo zadeva tokrat delovala, ampak mislim, da je šlo za. Da je pozitivna stvar že to, da so se države članice angažirale, da so razpravljale o tem, kaj storiti, in prepričana sem, da bo ta odločitev imela pozitivne posledice. kar se tiče vprašanja tajnosti mreže, tajnosti delovanja mreže. Priznati moram, da nisem prepričana ali razumem to vprašanje. Ne gre za tajno mrežo, gre za uh, mrežo predstavnikov, ki predstavljajo države, države članice in uh, prav gotovo ti komunicirajo med seboj. Lahko obstaja komunikacija za člani, omrežje, o tem, kaj počnejo, obstaja tudi spletna stran in uh, verjetno bi to lahko še uh, izboljšali, da bi torej bolje sporočali, kaj ta mreža sploh počne, ampak uh, že celoten proces revizije odločitve o postavitvi mreže, mreže je pozitivna stvar in bo prispeval k večji preglednosti glede tega, kaj mreža počne. Upam, da sem podala ustrezne odgovore. Hvala lepa. Sedaj pa dajemo besedo eh, Evropske komisiji, gospa Zvanku. Hvala, predsedujoči. Osredotočila se bom na vprašanja poročevalke v povezavi s financiranjem. Strani Evropske komisije smo namenili v zadnjih dveh letih 180 tisoč evrov delovanju mreže in eh, to smo namenili tudi organizaciji konference o najboljših praksah ter o podelitvi nagrade za najboljše preprečevanje kriminala. To bi naj mreži dalo večjo prepoznavnost. Kar se tiče uh, sredstev v proračunu 2010, sem eh, v letnem delovnem programu že namenili 900 tisoč evrov. Ta delovni program mora biti še uh, sprejet. To bi se naj zgodilo 9. oktobra letu smo namenili pod naslovom eh, javni razpisi. In eh, tukaj se ne želim spuščati v tehnične in pravne podrobnosti, ampak najpomembnejša posledica to vrstnega financiranja je ta, da bodo dejavnosti mreže financirane v celotni meri iz uh, sredstev skupnosti in države ne bodo, uh, jim, države ne bodo sofinancirale. Če bo stopila v, v veljavo Lizbonska pogodba, bo komisija še naprej uradno zadolžena za, sekretari, za, sek, za sekretarjat. Eh, želimo pa tudi eh, povečati človeške vire, lahko bi eh, člane sekretarjata povečali na, iz enega na dva ali tri člane. Trenutno besedilo predvideva nepovratna sredstva. V praksi to pomeni, da bodo države članice morale najti način, kako sofinancirati delovanje mreže, kajti sredstva skupnosti nikoli ne morejo stotno pokriti stroškov. Tudi to pomeni, da ne bo več administrativne povezave med komisijo in sekretarjatom mreže in v skladu z notranjimi pravili komisije o udeležbi komisije pri drugih telesih bo komisija povezana z delom te mreže kot opozovalec, kako je to predvideno tudi v okvirni odločitvi. To pomeni, da eh, komisija ne bo udeležena pri vzpostavitvi organizacije ali financiranju te mreže, da bi se izognili na skrižju interesov. Eh, bo pa komisija sodelovala pri vsebinski pripravi programa. Uh, se želi poročevalka odzvati na to, kar sta povedala svet in komisija? Da, na hitro. Pričakovala sem sicer bolj jasne odgovore zame ni vprašanje prepoznavnost mreže, ampak učinkovitost mreže. Če se sedaj predstavim, eh, predstavljam dva ali tri ljudi, ki upravljajo celoten nadzor eh, teh kaznjivih dejanj, se mi to sploh ne zdi spremljivo. Tudi s pričo razmer v moji državi si ne morem predstavljati, da bi takšna organizacija morala um, predelovati vse podatke, ki, so, ki izhajajo iz teh uh, raziskav, da bi torej morale to, te podatke posredovati tej mreži in tudi svetu, komisiji in parlamentu. To se do sedaj ni zgodilo in kako bi naj sploh uh, dva ali trije ljudje upravljali in nadzorovali tak sistem. Bojim se, da bo neučinkovit. Na ta način ne moremo preprečiti kaznjivih dejanj. In eh, ponovno povdarjam, da nujno moramo narediti več na področju preprečevanja, zlasti, ko gre za organiziran kriminal. Takšna mreža z dvema ali tremi sodelavci ne bo delovala. Trenutno dela en človek in pol, če bomo imeli sedaj tri ali štiri ljudi, pa to še vedno ne bo dovolj. Torej, ne gre za vprašanje prepoznavnosti, gre bolj za vprašanje, kako organizirati celotno mrežo, če bi naj ta mreža resnično delovala. Spletna, mre, eh, spletna stran obstaja, sem si jo tudi ogledala, ne razumem pa, zakaj mreža nikoli ne predstavlja rezultatov svojega dela, naprimer parlamentu. Hvala lepa veselim se razprave z poročevalci v senci. Pripričan sem, da parlament potrebuje še dodatne dokaze o učinkovitosti te mreže in pripričan sem, da bomo dobili dokaze o tem strani komisije in sveta. E, torej, roka še nimamo e, in če ni dodatnih govornikov, Mislim, da lahko zaključimo s to točko na dnevnem redu. Naslednja točka prilagoditev osnovnih plač in nadomestil za osebje Europola je bila preložena, zato se lahko uh, posvetimo točki razno. Mislim, da pri tej točki ni uh, nobenih uh, nejasnih zadev, zato lahko zaključimo z sestankom. Hvala.